zdaj s popodanskim delom našega zasedanja. Naslednja točka na dnevnem redu so pristojbene zavarovanje v letalstvu, točka 13, poročilo gospoda Leichtfrida na vrsti izmenjava mnen. Jörg, beseda pa je tvoja, izvoli. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Pri tem poročilu, pri tem eh, zakonodajnem predlogu, gre za zadevo, ki se na prvi pogled zdi enostavna. Eh, v bistvu pa gre za to, da naj bi stroške za varovanje v letalstvu, se pravi za zagotavljanje varnosti, predstavljajo postavko, ki se je bistveno povečala v zadnjem času. In eh, to je ena redkih postavk, ki na evropski ravni ni regulirana. In eh, tukaj se pojavljajo zadeve, ki v bistvu privedejo do negativnih posledic za večino upletenih. Po eni strani za potrošnike, po drugi strani za eh, letalske prevoznike, torej za letalsko panogo, po tretji pa tudi za letališča. In zato je komisija podala ta predlog, ki gre v smeri tega, da naj bi te stroške regulirali v tej smeri, da bi vzpostavili poštene pogoje za vse. Ta predlog je bil dokaj ambiciozen, gre pa v osnovi za štiri temeljne načela. Po eni strani načelo nediskriminatornosti, drugo možnost eh, posvetovanj pri določenju stroškov in pa zagotavljanju pravne pomoči, potem pa transparentnost eh, stroškov, kar zadeva eh, določanje stroška varovanja s tem se lahko strinjamo, po mojem mnenju so to zadeve, ki so popolnoma upravičene, ampak kot pri večini takšnih zakonodajnih predlogov, leči, eh, <laughs> tiči hudič v podrobnostih. In eh, da je treba podrobno določiti, kako naj bi takšno financiranje potekalo, kajti v Evropi imamo celo vrsto različnih pristopov k temu vprašanju. Prvo vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, je naslednje in eh, spoštovane kolegice in kolegi, predstavil sem vam delovni dokument, kjer ta vprašanja tudi izpostavljamo. Gre namreč za vprašanje, kdo naj bi v končni posteljici financiral to varovanje. In k temu imamo več različnih pristopov. Nekateri trdijo, da je varovanje klasična naloga v domeni države, kajte gre za zagotavljanje varnosti državljanov, da gre tukaj za eno uh, temeljnih nalog države in zato naj to zagotavlja država. Po drugi strani je letalski promet vedno na to gledal uh, drugače, vedno uh, so bili tisti, ki želijo potovati, tisti, ki naj pač plačajo za lastno varnost. To je, to je bil drugi pristop. Potem pa imamo tudi nekakšne mešane pristope. Nekje se odločajo 100 odstotno za, eno, za en pristop, nekje 100 odstotno za drug, spet drugot pa za nekakšno uh, mešanico obeh. Naslednje vprašanje je, kako bomo določili raven varnostnih ukrepov, kaj je še upravičeno in kaj ni. In nekje ti varnostni ukrepi, ki temelijo na načelu uporabnik uh, plača, uh, kjer to pride do takšne ravni, kjer to ni več upravičeno. In eh, Evropski parlament tukaj meni, da naj bi sicer imeli evropsko ureditev, ampak da moramo s to evropsko ureditvijo najti neko splošno ureditev. Če nekatere države menijo, da morajo iti dlje, kar zadeva zagotavljanje eh, ravni varnosti, kar se vede lahko storijo, potem naj to tudi same plačajo. Vprašanje pa je, ali sploh lahko predvidimo takšno možnost ali ne. No, potem je še tretja možnost za ta zakonodajni predlog in sicer, da bi sploh izpustili vprašanje, kdo za to plačuje, ampak da bi zagotovili pač to, da morajo na koncu koncev biti pogoji pošteni za vse upletene. No in še četrta zadeva, o kateri je treba spregovoriti, namreč vprašanje, ali varovanje v letalstvu na evropski ravni predstavlja nekaj, kar naj bi tudi financirali iz eh, sredstev skupnosti, če je skupna že tista, ki to regulira. To so torej bistvena vprašanja z vedika financiranja. Po mojem mnenju bo to tudi ključnega pomena pri odločitvah, ki jih bomo morali sprejemati. Nimam še nobenih jasnih usmeritev s tem v zvezi, kajti najprej me zanima, kako kolegice in kolege iz političnih eh, skupin to vidijo in razume. In če bi bilo možno, bi vas prosil, če se pri svojih prispevkih predvsem osredotočite na to, kako vi razumete uh, možnosti financiranja, kako vi menite, da bi zadevo morali financirati. Prav tako je treba vedeti, da smo v situaciji, kjer lahko pride tudi do sprememb, kar zadeva pravila za uh, vnos tekočin. Uh, Eh, naprave, ki ne bi jih za to uporabljali, stanejo 200 tisoč evrov in več po kosu, če ne še več. Eh, in treba se vprašati tudi, kako bomo to financirali. In tudi to je ena tistih zadev, ki jih bo obvezno potrebno vzeti v obzir. Naslednja zadeva je povezana z varovanjem potrošnikov. To ni dovolj dobro rešeno v tem osnutku, mislim, da bi tukaj stvari lahko izboljšali in tudi sam bom podal nekaj predlogov spremem po tej smeri. Naslednja zadeva, sama opredelitev pojma eh, pristojbine za varovanje, mislim, da to lahko bistveno izboljšamo. Tukaj je kar nekaj še vrzeli, ki jih je potrebno zapolniti in o katerih bo potrebno še spregovoriti, ampak Eh, načelno ključno vprašanje je, kako zadevo financirati in ali naj eh, to poročilo eh, to kakorkoli ureja ali ne. No in še par zadev v zaključek, potem pa končam. Mislim, da bi morali najti takšen model, takšno ureditev, ki bo upoštevala naslednje. Prvič, imamo že določene modele v Evropi, ki delujejo dobro, ki bolj ali manj delujejo uh, v bolj ali manj splošno zadovoljstvo vseh upletenih. Modeli, ki so se izkazali za dobre, bi morali imeti možnost, da se uh, ohranijo tudi v prihodnje na podlagi našega uh, zakonodajnega ukrepanja tukaj. Prav tako, mislim, da bi morali prepustiti državam članicam, da odločajo, kakšno raven varovanja eh, želijo zagotavljati, da jim ne eh, kakorkoli predpisujemo tega mi sami. Torej, kakršnokoli ureditev bomo že eh, sprejeli, mislim, da se ne smemo omejevati. Treba pa bo odločiti, kaj in kako bo potekalo financiranje. To pa je naša naloga, medtem ko raven pa določajo države. No in tretja zadeva, ravno na tem področju imamo po mojem mnenju še eh, kar nekaj napačnih načinov postopanja in mislim, da ne bomo rekli, da vsaka inovacija pač stane e, več. To mislim, da je pomembno. Karkoli pripomore k izboljšanju varnosti, k eh, pospešitvi postopkov in morda celo k pocenitvi eh, teh postopkov, so stvari, ki bi jih morali ne preprečevati, ampak spodbujati. To so torej ključni elementi tega poročila in eh, moram reči, da se že veselim na upam, da eh, zanimivo in eh, vsebinsko razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Leichfried. Najprej gremo mm, naprej za zagovorniki za posamezne skupine, najprej gospod Zasada EPP. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala lepa poročevalcu za upravljeno delo. Natančno sem preučil ta dokument, ki ga je poročevalec pripravil. Tukaj je že kar nekaj zelo zanimivih predlogov ki so me privedli do tega, da sem že pripravil kar nekaj predlogov v smislu smeril, ki bi jo lahko obrali s tem dokumentom. Vprašanje varovanja, še posebej po 11. septembru 2001, je vprašanje, ki je izjemnega pomena. Nikakor ne skrivam, da je zame in za številne druge potnike v letalskem prometu. Varnost pogosto na prvem mestu, pred morebitnim uh, udobjem. Bi pa vas rad opozoril na par vprašanj. Uh, ključno vprašanje je financiranje. In tukaj je dejansko komisija podala štiri predloge, nagiba pa se najbolj k možnosti, da bi pripravili določen okvir, na podlagi katerega bi se kasneje določale pristojbene zavarovanje. No, eden od teh predlogov, ki jih podaja komisija, je tudi predlog, ki pravi, da naj bi država prevzela odgovornost za varnost in da naj država to tudi financira. Tukaj sem si prav podčrtal razdelek iz poročila, kjer je govora o tem, da se komisija ne nagiba k popolnemu eh, financiranju eh, tega vprašanja strani držav, čeprav je bilo to v oceni vplivov ocenjeno kot pozitivno. Slišal sem sicer argument, da ti, ki ne potujejo z letali, naj ne plačujejo dvojno, ker ne uporabljajo to vrstnega varovanja in zato naj jim tega ne bi zaračunavali. Ti, ki pa potujejo, pa dejansko stvari plačujejo dvakrat. Kajti prvi, prvič plačujejo za svojo varnost, ko plačujejo davke, drugič pa zopet, eh, ko potujejo z letalom. Kajti oni so tisti, ki nosijo te stroške. To ni država kot celota, to niso eh, letališča ali letalski prevozniki, ampak so potniki tisti, ki s tem, ko kupijo karto, nosijo tudi te stroške. Moje vprašanje je, eh, kako se ti razlikujejo od eh, potnikov, ki potujejo z avtomobili, eh, z vlaki in tako naprej. Tudi tam država skrbi za njihovo varnost. Ali pa če v mestnem prometu, naprimer, tudi tam imamo ljudi, ki zagotavljajo varnost potnikov. In potniki, ki potujejo s temi prometnimi sredstvi, pa ne plačujejo dodatnih. Uh, pristojben. In če gre za čezmejni promet, seveda tudi država skrbi za to, da na ozemlje države ne pride oseba, ki je morda osobljena kakršnih koli terorističnih dejavnosti ali kakorkoli e, drugače. Skratka, ne vidim, zakaj naj bi zdaj eh, diskriminirali letalske potnike, ki najprej plačujejo za svojo varnost preko davkov, potem pa še enkrat, ko kupijo letalsko karto in eh, ima tam dodano še pristojbeno zavarovanje. Razumem sicer argumentacijo komisije, ki pravi, da se svet verjetno ne bo strinjal s to vrstno rešitvijo. Moram pa reči vseeno, da sem najbolj naklonjen rešitvi, ki bi predstavljala na kakšno mešanico teh rešitev, da bi del stroškov nosila država, del eh, letališča, del pa morda eh, tudi letalski prevozniki treba pa je verjeti, da tako ali tako bodo na koncu za vse to de facto eh, plačali potniki. V svojem tretjem predlogu je poročevalec dejal, da naj se morda ne dotaknemo, da tudi ne dotikamo vprašanja financiranja, ampak eh, to je vprašanje, ki. Eh, se nam bo tako ali tako vrnilo kot bumerang, ker če ne bomo rešili zdaj, bo treba rešiti kaj kmalo v prihodnosti. In to res je problem in sprašujem se, kako bomo odstotkovno stvari obračunavali, ko bo morala država plačati del stroškov, kako se bomo odločili o tem, kakšen odstotek naj plača država, kajti imamo celoten postopek eh, natančnega izračuna stroškov. Mm takšen postopek bi bil tako zapleten in bi zahteval ogromno naporov in eh, ravno zaradi tega bi ti stroški verjetno še bolj porasli in to je še en problem, ki ga vidim in eh, mislim, da bi morali tudi o tem razmisliti. No, še dve pripombe ali predloga. Če bodo letališča te stroške obračunavale, seveda v dogovoru eh, z in pod nadzorom določenega urada, ki naj bi ga ustanovili v ta namen. To je zopet še en dodatni strošek in eh, tudi zaradi tega bodo ti stroški še večji, ampak sprašujem se, v katero smer bodo šla letališča, kajti po eni strani lahko letališča umetno znižujejo eh, te stroške, eh, zato da bodo bolj konkurenčna ena proti drugim. To pa seveda bo šlo na račun varnosti potnikov. Po drugi strani lahko letališča te stroške tudi brez težav zaračunavajo, če se ne bojijo konkurence in eh, na ta način pač potem skušajo reševati dejstvo, da smo v krizi in da je pač na nek način treba zagotoviti dovolj prihodkov letališčem. Imam pa še vprašanje, kako si Evropska komisija predstavlja zagotoviti transparentnost določitve višine teh pristojbin. To je vprašanje, na katero upam, da bom danes dobil odgovor. Kot poročevalec v senci v imenu Evropske ljudske stranke bom budno spremljal, kako se bo ta dokument eh, razvijal naprej. Rad bi sodeloval pri njegovi pripravi. Eh, no, danes pa sem eh, imel prvič priložnost, da tudi predstavim svoje pripombe. Hvala lepa. Eh, uh, Hvala lepa. Nekateri, ki smo bili v, sklicu, v prejšnjem sklicu parlamenta, imamo zdaj nekakšen občutek državuja. Zgodovina se ponavlja, ampak vse eno, zanimivo. V imenu skupine SD, gospod Al Kadravi. Hvala lepa, predsednik, hvala tudi poročevalcu za to poročilo, za ta delovni dokument. Mislim, da smo s tem vsekakor zadeli žeblico na glavico in tukaj izpostavljamo tiste vprašanja, ki jih je treba reševati. In kot je predsednik dejal, ta problematika ni nič novega. Uredba 2320 2001, odkar jo imamo, eh, jo je parlament želel bolj pojasniti, da bi bilo bolj jasno, kdo in kako plačuje za te varnostne ukrepe. Komisija je takrat obljubila, da bo kaj k malu pripravila svoj predlog, iz tega ni bilo potem nič. In eh, ponovno sprejetje te direktive smo imeli v letu 2008, to je bila direktiva 300 skozi 2008, no tudi tam nismo našli rešitve in zdaj imamo pred seboj ta nov predlog. Tukaj sta bistveni dve zadeve, ki jih bo potrebno rešiti. Najprej transparentnost. Transparentnost za vse deležnike, za industrijo seveda in pa tudi transparentnost za potrošnike. In eh, s tem imam v mislih to, da morajo ljudje jasno vedeti, kaj plačujejo in da to, kar plačujejo, dejansko tudi izboljšuje njihovo varnost. To je pomemben vidik te transparentnosti. Če se bo torej pobirala neka pristojbina za varovanje, potem sredstva, ki se na ta način zbirajo, ne morejo iti za izgradnjo novih eh, parkirišč, na primer. Tako da transparentnost je treba zagotoviti potrebujemo posvetovanja in tako naprej in tako dalje. To je prva stvar. Druga stvar, kdo bo zadevo financiral? V parlamentu smo vse čas menili, da je potrebno razlikovati med eh, varnostnimi ukrepi na evropski ravni, kar se določa na ravni strokovnega odbora, ki je pooblaščen za podajanje tovrstnih predlogov dodatni ukrepi, ki pa jih države članice zahtevajo poleg eh, skupno dogovorjenih ukrepov, pa so druga zgodba. In jaz menim, da potrebujemo nekakšen model skupnega mešanega financiranja, po katerem eh, letalska eh, industrija, potrošniki in država vsak prispevajo svoj delež. Eh, to se lahko urediti drugače v državah članicah, če tako želijo, ampak jasno mora biti, kdo plačuje kakšen delež teh stroškov. Financiranje dodatnih ukrepov, ki jih države članice želijo obrati, poleg uh, evropskih ukrepov, sicer bi se človek želel, da bi bili evropske ukrepi takšni, da bi zadostovali za zagotavljanje varnosti, ampak kakorkoli že, na državah članicah bo, da sprejmejo dodatne ukrepe, če tako želijo. To bo seveda pomenilo, da morajo sprejeti tudi eh, odgovornost za financiranje tega. Mislim, da ne moremo pričakovati, da bodo potniki in eh, letalske družbe to plačevali. Menim torej, da moramo razviti sistem, ki bo zagotovil, da bodo tisti, ki so odgovorni za varnost, razmišljali o posledicah svojega početja. In eh, ne bi jih smeli spodbujati k temu, da kopičijo en varnostni ukrep za drugim in da, da iz tega nastane neka nepregledna možica, kajti prišlo je do strašanskega porasta teh stroškov in eh, prišli smo iz situacije, kjer je varovanje stalo približno 5 do 10 odstotkov eh, stroškov rednega poslovanja, zdaj pa 30 do 35. In eh, to je veliko denarja, ki mislim, da ga je potrebno trošiti na transparenten način in treba je tudi vedeti, kakšen je vpliv teh ukrepov in kdo jih plačuje. Še zadnja zadeva. Ali naj uporabimo tudi financiranje strani skupnosti komisija je v neki drugi razpravi, ko smo govorili o tekočinah na letalih, dejala, da bo nosila stroške preizkušanja različnih takšnih sistemov. Zdaj ne vem, ali bo možno financirati vse te varnostne sisteme tudi iz eh, sistema skupnosti, iz, eh, iz blagajne skupnosti. Ampak če bo več denarja na voljo v tem kontekstu, po novi finančni perspektivi, potem se bo pač treba odločiti. Če bomo rekli, da Evropa lahko plača vse tukaj in da zaradi tega ne bo morala, mogla plačevati drugih zadev, potem to ne bo dobra rešitev. V imenu Alde, gospa Henis Plašek. Hvala lepa, predsednik. Tako kot uh, vi, tudi jaz trpim za isto težavo, državu namreč. Mislim, da je zelo žalostno, da imamo ponovno ta isto razpravo, kot smo imeli pred leti, ko smo prvič razpravljali o tem vprašanju. Mislim, da je vsekakor pomembno, da smo obveščeni o tem, kako se izvajajo izračuni za zaračunavanje stroškov varovanja. To mora biti sorazmerno z varnostnimi ukrepi in ti varnostni ukrepi morajo biti učinkoviti, pa naj gre za tekočine na krovu, letala ali za kaj drugega. In to mislim, da je nekaj, kar je bilo že jasno povedano. Se pa ne strinjam eh, s predgovornikom glede ene zadeve. Pravi Mako pravi, da je to dober dokument, ki ga je pripravil poročevalec. Pravi pa, da je zdaj treba govoriti o tem, kdo bo kaj plačal in kdaj. Ampak eh, to, kar je tukaj pred nami v predlogu komisije, je, če stvari povzamemo, nič druga kot državna pomoč in kar eh, zadeva naša skupina, skupino Alde in mislim, da tudi nekatere druge skupine, je to problem. Gospod Kadrav je dejal, da je pomembna transparentnost, da lahko obstajajo razlike med državami članicami, ampak da naj bo vse skupaj transparentno. S tem se strinjam. Ampak Razlike so lahko velike. Če država v državi A plača velik delež teh stroškov, v drugi državi pa država ne želi plačevati teh eh, stroškov, potem ne zagotavljamo enakih pogojev poslovanja za vse evropske, eh, za vsa evropska letališča. Gre torej za metodo, ki je ne moramo uporabljati selektivno, pač kako nam je ljubše v danem primeru. Tako da mislim, da je pomembno, da določimo, eh, kdo plača kaj in v kakšnih pogojih. Eh, naj tako povem, da nasprotujem evropskemu financiranju, eh, kajti evropskega vira denarja tako ali tako ni. Vse zakonča pri državah članicah, odvisno je samo, kako daleč nazaj pogledamo. Skratka, mislim, da je potrebno zagotoviti za enake pogoje poslovanja za vsa letališča, v imenu ECR, gospa Foster. Hvala lepa, predsednik. Kot prvo, hvala gospodu Leichtfriedu za razpravo, ki jo je vodil skupaj s poročevalci v senci v zvezi s tem poročilom. Kot eh, poročevalka za uredbo 23.20 je to res deja vu. Eh, in tudi zdaj ta razprava o financiranju me spominja na prvotno razpravo. In če se vrnemo k prvotni razpravi, ki smo jo takrat imeli eh, po 11. septembru, vidimo, da so vprašanja, ki smo jih izpostavili v tem odboru, eh, ne vprašanja povezana z tem, ali naj države članice mm, krijo stroške varovanja ali ne. To se boste spomnili, predsednik. Ampak takrat je bilo rečeno in to je takrat podporila tudi komisija in tega ni razumela kot državno pomoč, to je podporil tudi ta odbor. Namreč, da naj bi po 11. septembru dodatne stroške varovanja, ki smo jih eh, naložili panogi in pa potrošnikom, res ogromni. Sveda bo v končni posledici plačal potrošnik, kajti vse te stroške na koncu plača potrošnik in pač eh, panoga sama. Kljub temu pa se nam je zdelo v tem odboru takrat, da ker je nevarnost terorizma eh, nevarnost za državo in letalske družbe so tukaj zgolj orodje in zato smo menili, da država nosi odgovornost, da pomaga pri kritju vse večjih stroškov, ki jih morata nositi eh, letalske družbe in pa potrošniki. In zato je šlo v tisti razpravi. Takrat smo se strinjali s tem v zvezi. Vedeli smo, da bo to zelo, zelo težko doseči, kajti mi takrat nismo zahtevali, da naj to krije Evropska unija. In odločitev, da naj države ne bi tega podprle, ni sprejela komisija. Skozi leta se nismo strinjali glede številnih zadev, ampak eh, ta ni bila ena teh. Na koncu je bil svet tisti in države članice v končni posledici ne želijo česarkoli prispevati k kriti vseh teh stroškov, s katerimi se soočamo. Zdaj, ali nam je to všeč ali ne, je drugo vprašanje, ampak status quo je takšen, kakršen je. K temu nam jih ni uspelo prisiliti in mislim, da predsednik lahko to potrdi in tudi vsi tisti, ki ste takrat sodelovali v tej razpravi. Smo torej, kjer smo. Eh, to pa še ne pomeni, da ne moremo izpostaviti tega vprašanja in da ne moremo reči, da se nam zdi eh, trenutni sistem nepošten in da menimo, da bi morali zagotoviti določeno podporo, določeno pomoč strani države, kajti potrošniki so tisti, ki morajo nositi praktično vse stroške. Toliko torej o financiranju. Potem pa bomo videli, kam eh, lahko gremo naprej na tej podlagi, kajti to je nekoliko drugačna dokumentacija kot eh, ta, ki jo vidimo v tem dokumentu gospoda Leichtfrieda to, kar tukaj obravnavamo v poročilu gospoda Lightfrida, eh, zadeva kritje eh, varovanja eh, z vidika letaliških pristojbin. Zdaj si tudi zadnjih pet let se s tem nisem ukvarjala, če morda le posredno, ampak zakaj tukaj gre? Tukaj gre za to, da to ne moremo vključiti v letališko pristojbino, ker so stroški varovanja nekoliko bolj zapleteni. In tukaj imamo težave. In mislim, da bomo res morali eh, najti rešitev, ki bo kar se da eh, tankočutna. In eh, komisija je takrat, ko smo prvič to eh, reševali, vprašala vsako državljanstvo, kako sama rešuje vprašanje varovanja. Eh, V nekaterih državah je država to podpirala, v nekaterih ne. Zdaj imamo pač 27 različnih eh, načinov financiranja. Nekatere države pač plačujejo za delo policistov na letališčih, eh, druge države kot eh, Združeno kraljestvo tega ne plačuje. Industrija sama in pa potrošniki to plačuje. Ampak mislim, da eh, nismo, ni naša naloga ta, da bi te zadeve reševali. Eh, smo pač, kjer smo in eh, tukaj se zdi, da gre predvsem za zagotavljanje transparentnosti in odprtosti. Eh, gre za vprašanje, kako gledamo na sistem, ki ga imamo. Sveda obstajajo veliki nesporazumi med eh, različnimi organi. Letališča, potrošniki, letalski prevozniki se morajo sestajati kar se da pogosto in oziroma se sestavljajo kar pogosto večkrat na leto in dosegajo pač dogovore glede kritetih stroškov. In to se ne obeša na eh, veliki klin. Vemo pa, da obstajajo zelo, zelo velika nesoglasja, ker eh, letalski prevoznik pravijo, ja, preveč nam zaračunavate, letališče pravijo, ja, ne, premalo vam zaračunavamo in eh, tako naprej. Skratka, po mojem mnenju, bi morali mi biti nekakšni razsodniki med eh, enimi in drugimi, čeprav se mi ljubi tako eni kot drugi. In uh, mislim, da mi, mi ne bi smeli tukaj prevzeti te vloge uh, razsodnikov, ampak da naj bodo uh, uprave za civilno letalstvo v posameznih državah tiste, ki te stvari rešujejo. One naj bodo tiste, ki to rešujejo med uh, letalskimi prevozniki in letališči. Če pride do nesoglasja med letališči in letalskimi prevozniki, uh, In eh, v takšnih primerjih naj torej upravite civilno letalstvo, zagotovijo rešitev. Ne potrebujemo nekakšne uredbe za to, kajti to bi takoli tako že morali početi in kot rečeno mislim, da mi ne bi smeli biti v tem sporo razsodniki. Če torej zadevo pripeljem do konca, predsednik, mislim, da je gospod Leichfried ubral pravi pristop. Mi kot eh, odbor mislim, da ne smemo stvari preveč zapletati. Ne želimo zdaj uh, rušiti postavljenih sistemov in vsekakor, uh, ne glede na to, kaj se bo iz tega izcimilo, ne želimo kakorkoli nalagati novih dodatnih stroškov na potnike, na potrošnike sama. Uh, na to nisem pripravljen, mislim, da potrošniki plačujemo dovolj, poleg vsega ostalega, kar plačujemo pri letalskih kartah in uh, vsa ta sredstva uh, upam, da se uporabljajo v prave namene. Uh, nihče mi še ni dokazal drugače, ampak vendarle mislim, da bi lahko naš odbor sprejel zelo jasno stališče do tega vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod De Grandes Pasqual. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gre torej za prvo izmenjavo mnen in ponavljamo točno to, kar smo imeli že v preteklosti, tudi različna stališča. Torej, različnih mnen smo, to je običajno, ključno vprašanje pa je. Kako bomo nadaljevali? Seveda moramo nadaljevati razumno, to je jasno. In poročevalec je pravilno povedal, da so najpomembnejše podrobnosti. In Ta podrobnost je tudi, kdo bo plačeval, kdo bo plačeval za varnost. In tukaj je težavno najti rešitev. Slišali smo starišče, slišali smo poročevalca, poročevalce v senci, to so uravnotežena mnenja, vendar pa morda bi bilo dobro potem, ko bomo imeli poročilo, podati tudi predloge sprem, da bi resnično izrazili uravnoteženo mnenje, da bi zadostili vsem. Mnenje moje mnenje je, da je namen ta, da bi resnično torej stroške, ki so namenjeni varnosti, namenili za to, da bo varnost večja. Seveda potrošniki sploh nimajo izbire. Uporabniki ali so pripravljeni plačevati za varnost ali bi morda moral za to morale za to plačevati države, za to varnost. To je že pra stara razprava. Španija v svetu zastopa stališče, to pravim zato, ker bo ta zakonodaja tudi del španskega predsedovanja, torej mnenja smo, da bi morale stroške pokriti države. Torej, ne bi smel biti enotni davek, ki bi zadeval vse, morali bi imeti pristojbine, ki bi potem bile namenjene temu področju. To je potrebno, potrebujemo mešan sistem, kjer bi si delili stroške. Konec koncev pa se ne moremo izogniti, da uporabnik potem tudi konec koncev plača. Tegmo se ne moremo izogniti. In mislim, da seveda se lahko pogovarjamo o tem, kako bi lahko to storili, kako bi dobro razdelili stroške. Hvala lepa. You, Mr. Pasquale, Mr. Hvala lepa, gospod Liberacki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi začel s tem, da povem, da se strinjam z gospod Foster, da nismo tu zato, da bi varovali letalsko industrijo. Ravno obratno, moramo zaščititi potrošnike, da ne bi teroristi uporabili letalstva kot teroristično urodje. Torej, zaščita letalstva samega je najpomembnejši, oprostite, najmanj pomemben vidik. Če pogledamo dogodke okrog svetovnega trgovinskega centra, potem ne govorimo o letalstvu in varnosti letalstva, govorimo o varnosti ljudi, potrošnikov, državljanov. Imamo različna letališča. Če vzamemo za primer Ščečin ali Heathrow, potem je, kar se zmogljivosti, da bi nabavili varnostno opremo za uro dela, naprimer, in eh, amortizacija opreme, nekaj, kar je popolnoma različno za hitro ali zaščečen. Rezultati pa morajo biti enaki. Prav tako imamo podobne razmere pri tem, kdo skrbi za varnost. Imamo carino, imamo policiste, imamo zasebna varnostna podjetja, ki jih naj imajo letališča. Torej, razmere so raznolike in se razlikujejo po EU. Poročevalec, mislim, da je upravil dobro delo, ko je na nizo več možnosti in ko je dal možnost za delovanje in nas povabil k razpravi. Rad bi se mu zahvalil za to. Čeprav razumem, želimo usklajevati pravila, kar se postopkov tiče po vsej EU, tako da bi konkurenca delitev bremen lahko bila primerljiva v vseh državah članicah. Kakorkoli že, ne smemo se prepirati, mi in državljani bomo morali plačevati za to. Vprašanje pa je, ali bomo plačali posredno prek davkov, ali pa bomo plačevali neposredno kot potniki pred ukrcanjem na letalo. Če želimo imeti primerljive pogoje glede na druge industrijske panoge, se bomo morali odločiti za mešani sistem. ker bomo imeli javno-zasebni sistem. Zakaj torej potrebujemo javni sistem? Zato, ker govorimo o varnosti v širšem pomenu. Ne govorimo samo o zaščiti potnikov in varnosti potnikov na letalu. Govorimo širše. In potrebno bo sodelovanje letališč in javnega sektora, zato da bi dosegli ustrezen dialog in da bi imeli na voljo pravila in standarde. In seveda gre tudi za finančno odgovornost. In seveda, tukaj ne gre samo za to, da urajamo to, kdo bi naj plačeval. Prav tako se strinjam s tistimi, ki pravijo, da bi Evropska agencija za letalstvo morala biti bolj vidna na tem področju. Ne vemo, zakaj ni vključena v to, morale bi nositi odgovornost. In spodbujam ta organ, to agencijo, da to stori. Spodbujam pa tudi nas, da se celotnega vprašanja lotimo na večplasten način. Ne pretvarjamo se, da ščitimo letalstvo, ščitimo nas. In na dolgi rok moramo poskrbeti za to, da teroristi ne bodo več imeli možnosti zniževanja standarda varnosti in tudi uničevanja finančnih sistemov EU. Uh, <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Foster ima prav, ko pravi, da se moramo spomniti na razpravo v prejšnjem mandatu ko smo se ukvarjali z varnostjo v letalstvu. Vendar pa, prav tako se boste spomnili pogajen v zadnjem mandatu parlamenta, ko smo želeli doseči napredek pri varovanju letalstva v usklajevalnem postopku. Tisti, ki so bili tukaj, spomnil bi vas rad, da enega vprašanja nismo razrešili, šlo je za financiranje posebnih varnostnih ukrepov, torej tistih ukrepov, ki niso na splošni ravni varovanja na letališčih, ki jih najdemo na vsakem letališču. Šlo je za kratko srednjeročne ukrepe, kakorkoli že, ki bi stali precej, da bi jih izvedli. Spomnim se, da zato, da bi potrdili direktivo, smo se dogovorili, da bo komisija pripravila predlog o financiranju varnosti v letalstvu, upoštevala pa bo parlamentarno mnenje, kot je bilo izraženo v sklajevalnem postopku. Mislim, da smo se vsi strinjali glede tega. Kar pa sedaj vidimo v kontekstu predloga komisije, je prav za prav nekaj, kar je popolnoma enako tistemu, kar smo imeli. In ne odraža skrbi, ki jih je parlament imel v usklajevalnem postopku. Ne vem, morda komisija skrbi, da svet ne bo sprejel tega, kar zahteva parlament, ali pa želijo iti po srednji poti, nekaj, kar ne bo spremljivo ne svetu, ne parlamentu, vendar pa karkoli, kakokoli že imamo, mešanico predlogov in mislim, da tako ne bomo dosegli napredka. Kam pa moramo iti? Vračam se na to, kar sem del že prej. Šlo je za vprašanje posebnih varnostnih ukrepov. Če pogledamo po Evropi, imamo različne postopke v državah članicah in če potegnemo črto, skupni trg gre za izkrivljanje konkurence. Kaj ti ponekod lahko plačate evro za te stroške varnosti, v Združenem kraljestvu pa lahko plačate 50, 60 ali celo več evrov, kar se varnosti tiče. In to izkrivlja ceno vozovnice. Zato to ni poštena konkurenca po EU. Še več. Če si pogledamo izven EU, ZDA, vlada pobira 100 odstotkov, torej vse zneske, kar se varnosti tiče na letališčih. In glede na to, da je letalstvo velik čezatlantski in tudi globalni trg, evropske letalske družbe in potniki iz evropskih letališč so prikrajšani, kar se pristojbin, ki jih morajo plačevati, tiče. In glede na to bi rad videl drugačen predlog, predlog, ki bo priznal, da bomo imeli s časoma občasno različne stopnje grožen po letališčih v različnih državah članicah in da bodo srednje ročne težave, s katerimi se letališča srečujejo, nekaj, kar, za kar bo potrebno poskrbeti iz javnih in nezasebnih blagajn. Seveda, vsi spremamo, da moramo imeti neko splošno raven varnosti na letališčih. Pa ne samo na letališčih, tudi drugot. Vendar pa posebni varnostni ukrepi so tisti, kjer smo ustrajali, da bi to moralo biti plačevano iz strani javnega sektorja. Hvala lepa. Tako, to je konec govornikov, še sam bom podal nekaj pripomp. Naj izpostavim vprašanja, ki smo jih že imeli, torej predvsem glede tega, kdo bo plačeval. Tisti, ki se spomnite razprave o preteklosti, imeli smo osklajevalni postopek čisto do konca in v bistvu sem bil edina oseba v delegaciji osklajevanja, ki je glasoval proti dogovoru, ki je bil podan. Pa sem svoji politični skupini glede tega gospa Foster, gospod Bradburn, ker ka drugi imajo prav. Edina zadeva, ki je potrdila ta dogovor, je bila, da se bomo na to vrnili in da se bomo varstvo v letalstvu in financiranje let tega še ogledali. Pošteno rečeno, sumil sem, da se bo zgodilo nekaj takega. In v bistvu vemo, da države članice ne želijo plačevati za nič. In ko gre za uravnoteženje, če ne bomo previdni, bomo resnično začeli izkrivljati, kajti nekatere države članice bodo plačevale, druge ne, moja naprimer nikoli ne bo, ne glede na to, kdo bo na oblasti, gre za moč finančnega ministerstva. Torej, to moramo upoštevati. Želim pa spomniti poslance, na to, da moramo biti realistični. Ne želim si, da bi se naš poročevalec začel pogajati svetom in komisijo. Verjetno bi bo spet prišlo do usklajevanja in bomo potem počeli do zadnje minute to, kar smo počeli že v preteklosti. Torej, da ne bomo dali dovolj pooblastil poročevalcev. Če pravite, da je financiranje varnosti pomembno vprašanje in če pravite kot odbor, da je to vprašanje, kjer bi države članice morale poskrbeti za okrepljeno varnost in gospod Elka Dravi je povedal, da 35 odstotkov stroškov letališč znaša varnost. Poznamo incidente v Združenem kraljestvu, ko so na glasgovskem letališču želeli zapeljati skozi glavni vod s Land Roverjem. In potem so naročili ovireže naslednji dan in so zato zaračunali letališču. Če pravimo, da želimo tukaj resnično to izpostaviti kot glavno vprašanje in če menimo kot odbor, da bi varnost morala biti financirana, okrepljena varnost morala biti financirana strani države, potem vse lepo in prav. Podprimo to, vendar pa potem ne smemo priti do usklajevalnega postopka in potem se vdati. Torej, bodimo jasni glede tega, kaj želimo, da poročevalec stori. To je vse, kar bom dejal na to temo. Gospod Groš. Um, Nisem se želel javiti k besedi, gospod predsednik, vendar pa potem, kar ste dejali, mislim, da je jasno nekaj. To je deja vu oziroma že slišano. Točno vemo, da nobena država članica ne želi plačati vsega. Še slabše, nihče si ne želi, da bi mi rekli, kdo bo plačeval. In še slabše, nihče si ne želi, da bi mi rekli, da naj plačajo države članice. Takšne so razmere v svetu. Torej, ali bomo storili to, kar se da kot predsedujoči, da bomo imeli odločno stališče in pri tem ostali, čeprav bomo s tem imeli težave, ali pa izključimo temo financiranja v celoti in potem bomo svetom gotovo hitro našli kompromis vprašanje, kdo plačuje kaj, je drugotnega pomena, ali si želimo te teme ali ne, to je bolj pomembno. In če želimo biti dosledni, potem moramo govoriti o tem in svetu tudi pokazati, česa si želimo, vendar pa potem moramo ohraniti to stališče, da ne bomo potem spet spremenili svojega mnenja o razpravah. Osebno sem mnenja, da bi morali govoriti o financiranju in ne popustiti, ne glede na to, kakšno bo stališče sveta, in ostati dosledni glede tega, kar smo že dejali. In mislim, da lahko v parlamentu, vsaj tem odboru, dosežemo široko soglasje. Glede dejstva, da je varnost, še prav posebno posebni ukrepi, dodatni ukrepi, glede varnosti je vedno naloga države. In če želimo prispevati k preglednosti, potem moramo prvi del, kar se primarne varnosti tiče, da moramo pustiti prosto, ali bomo to uredili preko pristojbin, neposredno pri potrošnikih, ali bodo za to poskrbeli davki preko davkoplačevalcev. Potem pa, če imamo posebne ukrepe, kot je razložil kolega Blackburn, bi za to vedno morala poskrbeti država, ker je ta ogrožena. To bi morda bilo stališče, predlog stališča, kjer bi lahko dosegli široko soglasje, vendar pa ne gre za to, da že danes dosežemo soglasje glede financiranja. Gre za to, da bomo lahko dejali, da bo ta odbor podal parlamentu predlog glede financiranja in potem naprej tudi svetu. Vmes pa ne smemo iskati kompromisov, ali bomo to storili ali ne. Ne smemo biti polovični. Hvala lepa. Da, prav imate poročevalcu moramo točno povedati, kam si želimo iti, kaj si želimo, da bi bilo, naprimer, v poročilo. Kakorkoli že se lahko odločimo, s tem ni težav, vendar pa prav imate, potem se moramo odločitve držati, ne pa popustiti takoj v prvih težavah, ko jih bomo imeli svetom in takoj popustiti. Podpreti moramo poročevalca, ne glede na to, kakšna bo odločitev odbora gospod Kun, mislim, da še želite na kratko. Prosim, ker potem dobi besedo komisija. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, v razpravi smo opazili, da imamo zelo zapletene razmere, ki gredo že v preteklost po 11. septembru, po Lokerbijo in po vseh teh strašnih dogodkih, vse to razvilo. In še prav posebno zračni promet, ki je ogrožen bolj kot eh, drugi načini transporta. Da, torej so ti ukrepi ta zračni promet naredili bolj varen. Pomembno pa je tudi, da potrošnik, ki rezervira let, tudi točno ve, kaj vsebuje stroški, ki jih mora plačevati. Torej, moramo imeti transparentnost, jasnost glede stroškov in poročevalec je to jasno še enkrat zahteval. Strinjali smo se, da bi morali varnostne standarde tudi jasno opredeliti. Torej, morali bi imeti jasne standarde po vsej Evropi za vse države članice, vendar pa potem seveda obstaja še policijsko pooblastilo izvajati ta nadzor in opravljati nadzor potnikov in to na urejen način. In tukaj imamo različne razmere. Na veliko področjih imamo ta policijska poblastila, ki jih upravljajo že zunani viri. In gotovo je na veliko področjih to bolj ugodno, če primerjamo stroške. In zato mislim, da je potrebno, da bi morda komisiji dejali, da če bi primerjali standarde med sabo, da moramo primerjati tudi konkurenčne pogoje. In da to lahko storimo na najboljši način, če imamo podjetja, ki izvajajo te storitve, kar se stroškov tiče. In potem bi vsake 3-4 leta to na novo razpisali in ne bi imeli tako dragega aparata. Po drugi strani pa bi ta podjetja potem izdajala račune. In potem bi spet to lahko vračali letalskim družbam ali letališčem. In tukaj moramo jasno vedeti, kaj je v teh stroških. In tudi policijske naloge, ki so, ki jih lahko vidimo tudi na drugih načinih prometa zagotoviti, da bo vse skupaj zelo jasno. Naprimer, vedeli bomo, koliko odstotkov država, koliko odstotkov do drug, samo kot predlog in potem bi to sporočili komisiji. Hvala lepa. So, Hvala lepa. Gospod Kajakas, mislim, da smo nanizali kar precej stvari. Hvala lepa, gospod predsednik. Komisija je pozorno prisluhnila tej izvrstni razpravi. In kot ostali bi rad poročevalcu povedal, da je povzel zelo dobro, povzel ključne točke, ki so pred nami. Gospod predsednik in ostali, sami ste dejali, da je izhodišče nekaj, kar smo že videli, ki je zadežavu po 11. septembru. To je dobro razložila gospod Foster in gospod Zasada. Je komisija morala podati predloge za varnost letalstva in to je bilo pod okrilom EU. In sedaj imamo okvir za Evropo. Pri spostavljanju tega okvirja, kot je bilo rečeno, smo imeli razpravo, kdo je odgovoren za varnost v letalstvu in nadalje, kdo bi najplačeval za povezane stroške vlade, operaterji ali oboji. In predlog komisije, ki bo sprejet maja, želi iti korak dlje in želi spremeniti to razpravo v otipljivo politiko. Vendar pa moram reči, da je izbira komisije, kolegija komisarjev, ko so se pogovarjali o tem besedilo, da se tega lotijo pragmatično. Predlog sledi poročilo komisije, ki je bilo izdano februarja, katerega zaključki so, da ne diskriminacijske varnostne pristojbine so ključnega pomena za to, da se zagotovi poštena, neizkrivljena konkurenca med letališči in letalskimi družbami. Ker imamo pristojbine, moramo zagotoviti preglednost in eh, stroškovno učinkovitost, ne diskriminacijo in tudi posvetovanje, ko določamo stopnjo varnostnih pristojbin. Kaj to pomeni? To pomeni, da nekatera temeljna načela, ki se ne spoštujejo, morajo biti zagotovljena. In to ni nekaj minimalističnega. Zagotoviti moramo, da varnostne pristojbine ne bodo diskriminirale glede potnikov in letalskih družb. Poškrbeti moramo za posvetovanja in preglednost. Gospod Zasada je spraševal, kako lahko komisija zagotovi preglednost. Preglednost se lahko zagotovi na treh ravneh. Najprej na ravni letališča letalska družba bi naj dobila podatke strani letališč in bi tako lahko določili potem pristojbino za varnost. Na ravni letališč morajo letališča sama urenotiti svoje investicije in potem deliti te informacije o svojih potrebah. Na ravni držav članic bi morale države članice biti pregledne, kar se ekonomskega vpliva ukrepov glede nacionalne varnosti tiče, ki so bolj strogi, kot so zahteve EU. Države članice bi naj ovrednotile te ukrepe, ki gredo odle v svoji zakonodaji in kot je dejala gospod Foster, zelo dobro. Prav tako zahtevamo od nacionalnih organov, da vzpostavijo neodvisen organ, ki bo nadzoroval potek in kjer bo lahko prišlo do posredovanja, če bo prišlo do težav, do sporo glede pristojbin. Torej, pristop je pragmatičen, politična izbira je bila, da ne moremo harmonizirati pobiranja pristojbin po vsej Evropi. Če si ogledamo presvojo vplivo, potem si ogledamo razmere v 27 državah članicah. Morda so razmere drugod po svetu drugačne, vendar pa ne bi bilo realistično imeti enotnega pristopa. Spodletelo bi nam. Imamo direktivo o letaliških pristobinah. Komisija je dvakrat spodletela, tretjič pa nam je uspelo. Začnimo s prvim korakom. Imamo določena načela, potem pa ne zanemarimo stroškov. In moramo vse skupaj povezati stroški. In varnostne pristobine bodo uporabljene samo za pokrivanje stroškov varnosti in bi lahko morali upoštevati tudi nepovratna sredstva nacionalnih organov za varnost. Torej, gre za element povezave, vzročne povezave, ki nam lahko dovoli, da se tega lotimo. Sveda je pravica parlamenta, da v sklevalnem postopku pove in reče, naprimer, da si želi več ali manj. Komisija je pripravljena sprejeti nekatere zamisli. če bi države članice morale sprejeti dodatne ukrepe in bi morale potem to financirati. To je vprašanje, o katerem se moramo pogovarjati. Potem smo imeli bolj ambiciozne predloge. Ali je možno imeti usklajen sistem, mešan sistem? Mislim, da bi to bilo zelo težavno, vendar pa. To je lahko predmet usklajevalnega postopka. Potem enakoredni pogoji, eni splašati in državna pomoč. To je zelo pomembno vprašanje. Mislim, da moramo zagotoviti enake pogoje v Evropi. Ne sme prihajati do izkrivljanja konkurence. In če bomo uporabili, izvajali ta načela, mislimo, da bo možno doseči znaten napredek. Kajti potrebujemo več preglednosti. Vedeti moramo, kam gredo sredstva več posvetovanj med letalskimi družbami moramo imeti. In mislim, da je direktiva korak v pravo smer. Kot tudi institucija nacionalnih regulatorjev. Vendar pa, kot je bilo rečeno, imamo tudi zelo veliko razpravo, ki mislimo, da gre prek samo te razprave. Tako da, gospod Simpson, mislim, da bi komisija konec koncev želela nadaljevati razprave. In če bi Evropski parlament želel imeti širšo razpravo z državami članicami, je to seveda pravica parlamenta in to ste zelo dobro rekli. Lahko imamo razpravo o tem, kdo bi naj plačeval. Lahko, lahko poskušamo usklejevati, kdo plačuje pristojbine. Vendar pa mislim, da je besedilo precej, ima precej izboljšav. Prvič bi se ukvarjali s pristojbinami za varovanja v letalstvu. In prvič bi imeli skupna načela nediskriminacija, preglednost, posvetovanja, stroškovna očinkovitost. In mislim, da bi bilo napak podcenevati vrednost tega prvega koraka, ki lahko vodi do nadaljnega napredka na področju, ki je zelo pomembno. Mislim, da je zelo pomembno, da parlament pove svoje mnenje, razprave v svetu tečejo, pod okriljem švedskega predsedstva in nadaljevati moramo, da bi našli rešitev v postopku soodločenja. Vendar pa mislim, da bo prišlo do usklajevalnega postopka. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da ste tukaj imeli manjši fredovski, fredovski um, zgib. Gospa, izvolite. Ja. Rekli ste, da lahko razpravljamo o tem, kdo bo plačal kaj. Ampak eh, po drugi strani pa pravite, da ne moramo harmonizirati teh stvari. Potem nas nekoliko vlečete za nos oziroma ste vsaj to uh, počeli v spravitvenem postopku pred leti, kajti govorili ste nam, da bo to vrsten predlog predložen, zdaj pa pravite, da to ni mogoče. Skratka, uh, resnično se ne strinjam z vašo izjavo in sem globoko razočarana. Hva, samo da povem, da sem glasoval proti. Gospod Lichtfried, bi se želeli odzvati in morda bi nam lahko dali kakšen časovni razpored, nekakšno časovnico. Hvala lepa, gospod predsednik. Cenjene kolegice in kolegi, najlepša hvala vsem za zelo informativno razpravo. Mislim, da nam je vsem tem, ki intenzivno delamo na, te poročil, na tem poročilu, dala moč, da najdemo in možnost, da najdemo novo smer in da vemo sedaj, v kateri smeri delujemo. Nekatere stvari so so dokaj jasne na vseh nekaterih področjih. Strinjamo se, da potrebujemo konkurenčnost in to pravično konkurenčnost ne le med evropskimi letališči, temveč moramo poskrbeti tudi za to, da ta pravična konkurenca si je tudi preko meja Evropske unije, da moramo imeti enake možnosti tako znotraj Evrope kot tudi drugot. Potem želimo si zelo pregleden sistem, sistem, ki pa ne bo ustvarjal nove birokracije, kot so stroški in tako naprej. Skratka, sistem, ki bo omogočal potnikom, letalskim prevoznikom in, um, in letališčem, da bodo vedeli, zakaj nekaj zahtevajo in kako to zahtevati. Potem se strinjamo tudi glede tega, da tam, kjer stvari dobro delujejo, tam ne smemo posredovati, da bi morali posredovati le tam, kjer stvari ne delujejo zadovoljivo. To so stvari, ki so dokaj jasne in da imam tudi občutek, da ta odbor želi razpravljati tudi o vprašanju stroškov in da želimo opredeliti, katere stroške naj bi nosili deležniki in kateri deležniki naj bi te stroške nosili, morda država in tako naprej. To so skratka glavne točke, ki izhajajo iz tega poročila, po mojem mnenju, in po mojem mnenju, bomo delali, koliko hitro je le mogoče v tej smeri. Torej, decembra bomo v odboru verjetno lahko glasovali ali pač. Mislim, da bo to nekoliko malo časa. Mislim, da bi bilo dobro, če bi predložili poročilo januarja, potem pa lahko nadaljujemo uh, od tam naprej, da bomo videli, kakšen bo rok za predložitev predlogov za spremembe in potem glasovanje. Skratka, če lahko vi predstavite poročilo, poročilo januarja, potem bom jaz na vsak način lahko rekel, da ste odlični poročevalec. Vedno je dobro, če nekdo nekoliko ima pregled nad stvarmi in če ima tudi, če ti gleda čez ramo. Naj samo povem še, da obstaja neko temeljno vprašanje in tega bi še želel zastaviti. Seveda sem pripravljen, da se borim za te stvari, ki jih bomo tukaj dogovorili. To je moja naloga, ampak prosim bi potem, da če se odločimo za neko ravnanje, da potem naš, eh, naša vojska tudi trdno stoji na svojih nogah za mano. Hvala lepa. Torej, upamo, da če boste že imeli osnutek poročila decembra ali vsaj januarja, to bo uh, posem zadovoljivo, takrat bomo potem lahko tudi se dogovorili glede roka za predložitev predlogov za spremembe. Vsekakor je bila to koristna razprava, čeprav se nam je zdelo včasih, da imamo deževu. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izmanjava mnen s komisijo. In znova bom dal besedo gospodu Karehasu, um, ki bo nam bo povedal nekaj več o prepovedi tekočin. Naj povem še to, da smo se danes zjutraj med koordinatorji dogovorili glede naslednjega pristopa. Vi to gotovo veste, kajti prisostovali ste sestanku koordinatorjev, ampak samo jasno in glasno še enkrat sem povem, da smo se to domenili tudi na sestanku koordinatorjev. Namreč zdelo se mi je, da je pomembno, da ima celoten odbor priložnost poslušati mnenje komisije glede prepovedi tekočin in da tega privilegija nimajo zgolj koordinatori. Skratka, ta izmenjava mnenje sedaj priložnost, da poslanci se osvestijo in obvestijo o teh ukrepih in da lahko tudi povedo, kakšne so njihove ideje, ki bi jih morda lahko imeli glede stališča, ki smo ga sprejeli. Prav tako smo sem povabili člane odbora za državljanske soboščine, tudi oni bodo predstavili svoja stališča. Izmenjava mnen pa. ne bo privedla do nič resnično konkretnega, kaj ti odločitev smo že sprejeli. Kot sem rekel, bo njen namen le to, da bodo poslanci lahko povedali svoje mnenje glede te pomembne teme, hkrati pa bo sta svet in komisija morala pač previdno ravnati pri obravnavi te teme. Gre za temo, ki spada pod komitologijo, sedaj čakamo torej strokovnjake in komisijo, da predložijo predlog v skladu s postopkom komitologije, potem pa bomo lahko glasovali za da ali ne. Tega predloga ne bomo mogli spreminjati, lahko bomo glasovali bodi si za ali proti. Zato se mi je zdelo, da je dobro, če bi to stališče, ki smo ga sprejeli danes do povdne, slišali tudi poslanci in eh, da bi lahko slišali tudi predstavnike komisije in potem lahko morda tudi postavili kakšno vprašanje. Skratka, gospod Kajaka, izvolite. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod predsednik. Komisija pozdravlja priložnost za to izmenjavo mnen z vašim odborom glede te zelo pomembne in občutljive teme. In rad bi vas obvestil, kakšno je stanje na področju tekočin in prepovedi nošenja tekočin. Spomnil vas bom na glavne elemente. Po avgustu leta 2006 je bila upeljana prepoved nošenja tekočin znotraj Evropske unije po napadih teroristov na letališče Hitrov. Informacije varnostnikov in varnostnih služb so kazale, da obstajajo resnične nevarnosti, ki izhajajo iz eh, tekočin in da bi morali uvesti določene ukrepe, dokler tehnologija ne bi omogočala, da bi to prepoved ukinili. V uredbi 272 iz 2009 pa je bilo zapisano, da bo ta prepoved eh, prekinjena leta 2010 v upanju, da bo tehnologija takrat na voljo. Žal, razvoj tehnologije ni bil tako hitro, kot smo pričakovali in danes, sedem mesecev pred rokom, imamo le omejen razpon novih tehnik preverjanja, vendar pa je drž, na letališčih in državah članicah zelo težko nabaviti in zagotoviti delovanje te opreme, kajti z nabavo se sploh še ni začelo. To je situacija, kakršna pač je, s kakršno se moramo soočiti. To je torej pro, dosje, ki se obravnava v skladu s komitologijo. Zato je bil predsednik odbora za transport in libe naprošen za sestanek, kjer bi lahko te informacije posredovali. Če bo ta predpis nehal veljati in ne bomo imeli na voljo alternativnih metod, lahko zidemo v zelo težke eh, težave, kaj ti po informacijah, ki jih Evropska komisija prijema od varnostnih služb, um, naj bi grožnja obstajala še naprej. Aprila 2010 nobena regija ne bo predvsem varna pred temi grožnjami. Komisija zato upa, da bi te omejitve lahko podaljšali. Če bi te omejitve podaljšali brez roka, bi tvegali, da bi ta situacija postala trajna in s tem ne bi poslali nikakršnega signala ne industriji, da bi pohitela z razvojem. Zato želi komisija stopiti stran od prepovedi tekočin k temu, da se tekočine dovolijo, če se predhodno pregledajo, pred, preden uh, se torej, oseba vkrca na letalo. Vendar pa bi se tega morali lotiti postopoma, kajti na določen datum vsa letališča ne bodo mogla še nakupiti potrebne opreme. Skratka, predlagamo postopen pristop, ki bo vseboval tri elemente. Od leta 2010 naj bi tekočine, aerosole in gele oziroma kreme, ki se jih lahko kupi na letališčih, preneslo v varnostna območja in potem tudi na krov letala pod določenimi pogoji. Pod kakšnimi pogoji, seveda, če lahko dokaže oseba, da so eh, bila nakupljena v prostocarinski tek, um, prodajalni in da so tudi ustrezno zapakirana. Potem jih torej ne bi zasegli. Od le, aprila 2012 pa bi vsa, let, vsa letališča, ki imajo vsaj 12 milijonov potnikov letno, morale biti sposobna preverjati tekočine, aerosole in gele v skladu z zahtevami uredbe. Potem pa tretji korak, aprila 2014, naj bi imela vsa letališča zmogljivost, zmogljivosti za pregled tekočin v skladu s temi zahtevami. Jasno je, zakaj ta tretji datum, kaj ti morda določena letališča ne bodo pripravljena prej in zdelo se nam je dobro, da Uh, se jim da določen rok. To bodo skratka končni roki, letališča lahko te ukrepe začnejo izvajati pred temi datumi. Dobro je, da seveda je to predlog, ki ga bo komisija obravnavala tudi z odborom za varnost letalstva in sicer 18. novembra. Ta predlog zaenkrat še ni sprejet. Pred tem sestankom pa se nam je zdelo dobro, da bi dobili tudi mnenje poglede Evropskega parlamenta. Komisija bo verjetno prejela vprašanje v tem odboru, kakšno je stališče Evropskega parlamenta. Zato smo resnično hvaležni za to, da lahko danes tukaj z vami izmenjamo mnenje. Potem, ko bo odbor za varnost civilnega letalstva sprejel svojo odločitev, bo parlament imel pravico, da zauzame stališče glede teh ukrepov. Skratka, v celoti spoštujemo postopke, še pri, s to izmenjavo mnen pa poskušamo predhodno pridobiti mnenje Evropskega parlamenta. Rad bi vam povedal, da bo ta razprava v odboru za varnost letalstva izredno težavna. Dobili smo že komentarje, da so ti roki morda preveč ambiciozni. Uh, Morda bo, nekateri bodo zato, da bi bil rok eh, odprt, nekateri bi želeli preseči te roke, potem bodo rekli, zakaj je to treba storiti v treh fazah, zakaj ne bi določili le enega roka, kakšna je tudi mednarodna dimenzija. Evropska komisija je pripravljena uložiti tudi klauzulo o pregledu, tako da če bi bili določeni razvoj hitrejši na nacionalni ravni, bi bili pripravljeni to seveda tudi upoštevati. Vendar pa je izjemno pomembno to, da imamo nekaj v veljavi, ko bo trenutni predpis nehal veljati. Ne, če ne bomo imeli prehodnega sistema, bomo zašli v težave. Prvič zato, ker bi imeli resnično varnostno težavo in varnostno grožnjo, potem ker ne bomo imeli enotnih pravil na našem notranjem trgu, s tem bo notranji trg porušen lahko bo, kar pozabimo na enkratno varnostno preverjanje s tretjimi državami. In najhujše, vsaka država bi uvedla različne ukrepe in to sicer ne pomeni, da bi predpis uh, izginil, lahko, da bomo imeli 27 različnih predpisov, ki bodo pomenili dodatne zaplete za potnike. Torej, hvaležni vam bomo za vaše uh, um, mnenje, za vaše opažanje. Odgovorili bomo seveda tudi na vsa vaše vprašanja in radi bi povedali tudi, da proizvajalci beležijo pomemben napredek. Obstajajo štiri tipi tehnologij. Najbolj sofisticirana oprema, oprema tipa D, bo na voljo čez nekaj časa, vendar pa vidimo obetavne rezultate pri določenih tehnologijah, s katerimi bi lahko prišli naprej. Vsekakor pa bo to težko in naš, naš namen ni, da bi imeli predlog, ki bo temeljil oziroma ki bo favoriziral en tip tehnologije in ne drugega. Vendar pa moramo imeti neke varnostne standarde, ne smemo tvegati in to je naloga strokovnjakov. Prav tako moramo ostati dosledni z, in skladni z mednarodnimi uh, razpravami, zato moramo razpravljati o tej temi tudi z eh, drugimi, torej z ZDA, tudi z Avstralijo, Kanado, z drugimi državami, ki prav tako razmišljajo eh, o tem, kako bi oblikovali in prilagodili te predpise. Prav tako pa potrebujemo nekaj časa za pripravo. Zato šest mesecev preden ta predpis neha veljati, smo tukaj, da slišimo vaše mnenja in potem bo v skladu s postopkom komitologije seveda Evropski parlament še imel možnost, eh, da predstavi svoje mnenje. Tukaj ne govorimo o soodločanju, vendar pa bo parlament vsekakor še imel eh, možnost izraziti svoje mnenje. Ostal bom tukaj, tako da bom lahko seveda slišal kakšno je vaše stališče in da bi odgovoril tudi na vaše vprašanje, kajti vse to bo pomembno za razpravo, ki bo potekala 18. novembra z državami članicami. Hvala lepa, gospod Kajak. Upam, bodo, da bodo zdaj člani pred sabo dejansko imeli pravilno besedilo predloga koordinatorjev, ki je bilo dogovorjeno danes, tako da ga lahko imate kot referenco. Besedila skratka ne moremo spreminjati, to sem že rekel. Vsekakor pa lahko predstavite svoje vidike komisiji, tako da jih bo komisija lahko vzela na znanje in morda boste pač želeli omeniti še kaj drugega. Imam dolg seznam govornikov, zato bom resnično se Eh, strok, vsak govornik bo imel na voljo dve minuti časa. Gospod Kirkop iz eh, odbora za državljanske svoboščine me je prosil, kajti ima druge obveznosti, da dobi besedo prvi, kajti seveda eh, naš odbor je vedno zelo prijazen in rad tudi pomaga drugim odborom. Ne vem, ali je to vrstni ali smo to vrstnega ravnanja deležni mi sami z vidika druge, stališča drugih odborov, ampak tako pač je. Gospod Kirko dobi prvi besedo za dve minuti. Najlepša hvala. Kot veste, sem jaz glavni, ki vam želi pomagati in uh, vrniti dobre usluge. Svetka, tukaj predstavljam odbor uh, Libe, imam nekaj uh, skrbi, ki bi jih želel predstaviti. Seveda se mi predvsem ukvarjamo z eh, lastnino potnikov in tudi z njihovo osebno integriteto. Kaj imamo zdaj? Kakšna je situacija? Kot prvo se mi zdi, da imamo ogromno ljudi, ki so zbrani skupaj, stišani skupaj zaradi premajhnega, zaradi nezadovoljive tehnologije. In predlog, da bi um, potnika v tranzitu obravnavali enako kot eh, potnika znotraj EU, se mi zdi nesmiselno oziroma smešen. Ne vem, ali je komisija to mislila resno, ampak mislim, če bi bili nekoliko bolj domiselni, bi lahko začeli upravljati najnovejšo eh, opremo, ne pa da posodabljamo starost. Tem bi lahko zmanjšali um, težave, ki jih izkušajo po, pot, naši potniki. Skratka, naš odbor si želi, da bi to vprašanje obravnavali hitreje in učinkoviteje, kot je predlagano. Zato pravim, da je to treba storiti na način, ki bo zmanjšal nelagotje, ki bo povečal harmonizacijo postopka, tako da bodo potniki vedeli, pri čem so, ko potujejo in tudi, da bi tukaj uporabili nekaj dobrega razuma, kajti sumim, da številna. Uh, letališča tega ne uporabljajo pri uporabljanju virov, ki so jim na voljo, prav tako ne uporabljajo najnovejše tehnologije, ki zdaj že uh, prihaja na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala. Sedaj koordinatori. Enak odmerjen čas, kajti koordinatori so že enkrat pretehtali to besedilo, tako da mislim, da bodo morali več časa dobiti drugi člani odbora. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda, prva je varnost, druga pa je poenostavitev poti za potnike z manjšim številom šikan, ki jih zdaj poznamo, in tretjič, da ne čakamo na godoja. Skratka, tukaj želimo jasne roke in upamo, da se bo in želimo, da bi se nekaj zgodilo hitreje in to hitreje, kot predlaga komisija. Torej, predlog za nas je pomemben zaradi tega, ker, bi bil, ker so roki takšni eh, krajši, ti april 2014-2014 nam je dokaj ustre, ustrezen, potem, da bi uporabljali najboljšo možno tehnologijo. Glede tega bi lahko besedilo še do neke mere spremenili, po mojem mnenju, ampak. Seveda, lobisti bodo rekli, da je ta in ta model uh, takšen, ki bo na voljo čez par let, drug pa ne. Skratka, resnično moramo vzeti tisto, kar je najbolje na voljo. Potem pa kot zadnje rad bi še enkrat pozval komisijo. Komisija in parlament morata govoriti v en glas. Sicer bo veto iz parlamenta privedel do tega, da po aprilu leta 2010 ne bomo imeli nič drugega kot 27 različnih kontrol in to bo še hujše za potnike, kot je situacija, ki jo doživljajo zdaj. Hvala lepa, Matijas. Enako strok uh, eh, režim za naslednjega. Nikoli nisem bil um, velik podpornik in privrženec to vrstne omejitve časa, ampak kakorkoli že. strinjal sem se s tem, kako smo se stvari lotevali prej, zdaj pa imamo tukaj postopek komitologije, pač tako je, ampak lani smo rekli, da bomo do let, naslednjega leta opravili uh, prepoved, s katero se samo nisem nikoli strinjal, sedaj pa naj bi uvedli neke prehodne obdobje. Predlagam oziroma podpiram predlog, da bi stvari bile preprostejše, saj za tranzitne potnike, eh, ki za njihove um, duty free blago, ki se premika po Evropski uniji. Potem to bi moralo veljati za lete na Hrvaško, Singapur in tako naprej. Potem bi morali določiti rok, tako da bi letališča imela možnost, da se organizirajo, hkrati pa, da bi nekako pritisnili na države članice in na letališča, da bi izvedli ustrezne in potrebne investicije za to, da bi lahko potniki končno lahko nosili tekočine tudi v svojih torbah. Bodi si, če imamo vidne skenerje, druge detektorje ali pa ločeno skeniranje, kot to počnemo z eh, notesniki, že to bi bila velika prednost in velik napredek. Če že nočete vode vzeti sabo, je to vaša stvar, ampak vsekakor ne bi smeli čakati samo na to, da bo tehnologija na voljo, moramo tudi gledati čez Atlantik, kaj se dogaja v ZDA, kajti mislim, da tam želijo doseči nekaj novega do leta 2011 in mislim, da bi tudi to morala biti naša usmeritev in naš cilj. Hvala. Hvala sedaj pa za Alde, gospa Majser. Ja, najlepša hvala. Seveda si želimo več varnosti v zračnem prometu. Vemo, da ta trenutna ureditev ne zagotavlja varnosti. Seveda tudi te spremembe ne bodo spremenile nič. Zato potrebujemo praktično rešitev, ki bo praktična za letališča in tudi za potnike. Tako da ne bomo imeli nek, nekih posebnih ureditev za državo članice, ampak ki bo enaka za vse. Nekoliko ne zaupam tehnologije, ki se razvije prehitro. Uh, Prav tako sem mislila, da bo ta tehnologija prej na trgu kot v petih, osmih letih in seveda bi bilo najbolje, če bi imeli možnost, ki bi zagotavljala 100-stotno varnost. Nima smisla, da proizvajamo velike naprave, ki so počasne in ki potem še uh, ne delujejo pravilno. Zato smo rekli tip C, ki naj bi ga nadgradili, zato da bi to vendarle lahko zagotovili. Uh, Torej, kar se tiče konkretnega predloga komisije, dobro je, da bodo sedaj uh, tranzitni potniki imeli nekaj olajšav, tako da ne seved, ne, želimo seveda, da bi uh, na frankfurskem letališču sedaj imeli skladišče um, alkoholnih pijač, ki bi jih ti tranzitni potniki kupovali, ampak dobro je, da se ti predpisi jasno uh, napišejo, tako da bo vsem jasno, kaj je njihova vsebina. Kar se tiče druge točke, lahko si predstavljam, da bi tehnologija D bila na voljo do leta 2014. Vsekakor jo bo treba uvesti na vseh letališčih. Varnost v zraku ni odvisna od velikosti letališča, temveč od tega, da imajo osebe uh, oziroma letališča na voljo opremo, s katero lahko zagotavljajo varnost. Seveda tukaj govorimo o stroških, nekatere te naprave stanejo 3000 evrov in več, ali morajo te stroške plačati letališča ali države članice. To je dilema, vendar nas ta dilema ne sme odvrniti od tega, da bi to aranžma oziroma predpise sprejeli čim prej. <clears throat> Hvala, gospa Foster ECR. Hvala lepa, gospod predsednik mislim, da bom tukaj nekoliko preveč zasolila juho oziroma nekoliko uničila razpoloženje. Vsi vemo, da to, ta prepoved, ki jo imamo že nekaj let, od leta 2006, predstavlja veliko zoprnijo in mislim, da ko bo ta prepoved ukinjena, bomo vsi zelo veseli, ne samo tisti, ki veliko potujemo. Rekli ste nekaj zelo zanimivega iz eh, obramnih laboratorijev in v Združenem kraljestvu smo videli, kako ravnajo z tekočimi eksplozivi in tudi vem, v eh, tekočinjenimi eksplozivi in tudi vem, kaj ta eh, eksploziva lahko povzročijo. Tako da se moramo zavedati realnosti in to pomeni, da varnostnih ukrepov ne jemljem zlahka. Vendar pa ne morem posem razumeti, kako bomo lahko tako hitro napredovali. Ne vidim smisla pri najboljši voli, da, da zberemo tip C, če vemo, da bo na voljo tip D. Kajti, če bomo se odločili za opremo tipa C in bo vsak moral so opremo vzeti iz torbice in stati v vrsti, nisem pripričan, da ne bo dopotniki po letališčih postavili po še daljših vrstah. To je prva stvar. In potem, da bi drug korak začel veljati od leta 2010. Krasno, če bo to začelo veljati in če bo to res, ampak logistika, kako so nekatera letališča zgrajena, naprimer, če si pogledate varnost na izhodih, tukaj bo zelo težko ločiti. Sicer sem optimistka, In želela bi si, da bi to delovalo, vendar pa ne vem, ali je smiselno, da se odločimo za nekaj, kar ni praktično, je ne, ne zagotavlja posem varnosti. Hkrati pa mislim, da s tem potnikom globalno ne pomagamo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Kramer, za zeleno. Prostite, mislim, da bi morali dobiti besedo pred gospod Fosner, ampak moj spisek je že nekoliko zamišal zamišljen. Nič hudega. Se nahajamo v nekoliko hecni situaciji, smo bodi si zelo za ali za, bodi si zelo proti, ampak nihče nam ne more povedati, kakšno varnost nam ti ukrepi zdaj zagotavljajo. Nihče ne ve, kakšne razsežnosti so um, plot teh kontrol. Kajti, če določene stvari kupim v prostocarinski. Uh, prodajalni jih lahko potem še vedno zmešam skupaj in vse skupaj dobim legalno. Skratka, objektivna kontrola se ne odvija in nihče nam ne more povedati, zakaj je temu tako in zakaj se tako počne. Dobro, lahko rečemo prav, da trenutno tega pač ne moremo spremeniti, zdaj pa smo dobili nove podatke v upanju, da bo industrija ali kdorkoli že izumila stroj, ki bo vse to lahko naziral. Še vedno pa ne vemo ničesar. In morda smo takrat storili napako, zdaj pa jo nadaljujemo in jo peljemo v prihodnost. Zdaj bo vse skupaj privedlo še do več birokracije, roki bodo podaljšani, kdo bo to financiral, kaj bo to pomenilo za potnike. Seveda, rekli ste že, da ena naprava stane 3000 evrov, kdo bo to plačal, spet bomo pri isti razpravi, bodo to plačale države ali potniki. Pri tem ne pridemo naprej, kajti mislim, da je bila že prva. Eh, odločitev napačna, šlo je za slepljenje eh, nas vseh in mislim, da zdaj določene stvari, določene kriterije lahko zapišemo, ampak ali bodo potem v končni fazi izpolnjeni tega, zagotovo se ne moremo trditi. Hvala lepa, gospod um, Michael. Zdaj pa gospa Wortman-Kohl. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Kramer je pravkar dejal, da smo v zadnjih letih veliko krat delali na tem dosijaju, vendar pa nikoli nišče ni mogel resnično dokazati, da ta ukrep resnično prispeva k večji varnosti. Kot drugo, le lani smo dosegli to leto, eh, določili leto 2010 in že zdaj nam pravijo, da je nemogoče se držati tega roka. Zato se mi sploh ne zdi smiselno, da bi sedaj govorili o letu 2014 kot ciljni datum za futuristično tehnologijo. Resnično se bojim, na nizozemskem rečemo, da če nekaj predolgo odlašaš, potem v končni fazi tudi um, te stvari ne izpelješ in to ni iz, uh, spremljivo. Zato bi podprla to, da leto 2012 za certifikacijo in januar leto 2014 za začetek veljavnosti. Seveda je treba imeti najboljšo tehnologijo, ki je na voljo, kot je rekel gospod Groš. In morda bodo takrat vsi akteri začeli hiteti z razvijanjem boljše tehnologije, ampak najboljšo tehnologijo, ki bo na voljo januarja 2014, tista naj obvelja. Imeli smo tudi veliko pritožb eh, tranzitnih potnikov, ki stvari ne morejo vzeti sabo, ki svojih steklenic ne morejo vzeti v sabo. Morda pa bo uh, nekatera letališča našla logistično rešitev za to vprašanje in upam, da bodo ljudje dejansko upregli vso svojo ustvarjalnost, da bi to tudi bilo mogoče. Zadnja stvar. Trenutno doživljamo veliko nelagode zaradi tega, ker letališča ta predpis te predpise izvajo na različne načine in to zmede potnike. To moramo tudi vključiti v razpravo, ki jo bomo imeli na to temo. Hvala lepa. Panjo. Euh, Hvala lepa, gospod Panjo. Ja, na kratko. Ta razprava mislim, da je res razprava, ki se ponavlja in to, to kaže, kako stvari potekajo. Zdaj, Eh, ste nam povedali, da eh, v bistvu ne morete naložiti industriji, da bo tehnologija pravi čas na voljo. Zdaj ste predlagali na podlagi sestanka koordinatorjev, da bi postopali še, hotri, še hitreje, kot pa to predlaga komisija. In ne gre za to, da bi kakorkoli eh, bili ravnodušni do varnosti, ampak treba je eh, mobilizirati našo eh, voljo, naše aktivnosti za to, da bo varnost na letališčih zagotovljena. In vemo, da na letališčih eh, so določene stvari ne funkcionirajo. In eh, če smem nekoliko kot nijanso temu, kar je bilo rečeno na sestanku koordinatorjev, če se želimo izogniti tem neuspešnim dejavnostim na letališčih, bi potrebovali en sam datum, do katerega naj bi dosegli to rešitev in na ta način mislim, da bi dosegli tudi boljšo transparentnost, eh, še posebej v smislu zagotavljanja eh, uspešnega in hitrega dela proizvajalcev teh naprav. Hvala lepa, gospa Henis Plašert. Hvala lepa. Kot eh, koordinatorka ALDE za odbor Libe naj povem, da ni nikakršna skrivnost, da smo tudi v prejšnjih letih nasprotovali tem ukrepom, kajte ogromno je nedoslednosti in neučinkovitosti v teh postopkih. Prizadevali smo si za čim hitrejšo odpravo teh ukrepov, eh, tudi z uporabo alternativnih metod eh, preverjanja. Ta rok, april 2010 eh, in dejstvo, da ga ne moremo doseči, se mi zdi presenetljivo. Eh, dejstvo pa je, da bo to treba rešiti, kajti komisija je dala, da to pravilo ne bo kar samo izpuhtelo v zrak. Eh, kot koordinatorji tudi jaz menim, da pristop v več fazah ni zaželen, kajti to bo povzročilo samo še več zmede. In pa ponoma se strinjam, da bi vse letališča hkrati morala uvesti ta sistem. Eh, se pa ne strinjam s koordinatorji odbora Tran pri naslednjem. To, da naj bi izboljšali položaj tranzitnih potnikov, to je vsekakor mm, zaželjeno. Eh, vprašanje pa je, ali je to izvedljivo. Jackie Foster je že dejala, da bo to povzročilo logistično nočno moro eh, na letališčih, še posebej tistih, kjer imajo varnost na posameznih izhodih. In tukaj mislim, da bo treba biti res eh, previden in mislim, da bi veljalo morda ponovno razmisliti o, tem, o tej odločitvi, tehnologija AMB ni resna možnost, tehnologija C je ena od možnosti, ki bi jo potrebno bilo še nekoliko razviti, tehnologija D je najboljša rešitev. Pravijo, da naj bi v 18 mesecih to že bilo na voljo, zdaj pa je vprašanje, ali se bomo na to zanašali in ali bomo na to čakali. Eh, kajti, če bi lahko tehnologijo C nekoliko izboljšali in če je to dovolj dobro za ZDA, ne vem, zakaj ne bi bilo dovolj dobro tudi za Evropo. Eh, prehod, in to je omenil že Sejdel Kadravi, eh, prehod s prepovedi na preverjanje, naj bi se v ZDA dogodil leta 2011 in ne vem, kaj zdaj mi čakamo. To, kar potrebujemo v vsakem primeru, pa naj bo to tehnologija C ali B ali katerakoli druga, je operativno testiranje na letališčih, ki bi ga izvajala Evropska komisija, da bi na ta način ugotovili, kakšen je vpliv na pretočnost potnikov, potem pa bi se morali odločiti eh, vsekakor pa 1. januar 2012, mislim, da je naš ciljni datum. Hvala lepa, zdaj se lahko malo zadihate. Gospod Duron, v imenu zelenih. Hvala lepa, predsednik. Ja, če se navežem na to, kar je dejal kolega Kramer, mislim, da smo v fazi, ko naj bi nek sistem ocenjevali, potem pa uveljavili nov sistem. Ne vem, tukaj mislim, da bi si veljalo zastaviti določena vprašanj, ali te 2001, ko smo vzpostavili pravila eh, glede vseh eh, ostrih predmetov, je bilo to seveda pod eh, vplivom emocij po 11. septembru. Tudi za ukrepe v zvezi s tekočinami vemo, da so bili ti sprejeti po pač določenih dogodkih. Ampak zdaj po več letih mislim, da je jasno, da na ta način ne zagotavljamo večje varnosti za potnike in za letalski promet. Ne se moram zdaj vprašati, kje stojimo. Zdaj, ali bo komisija sposobna ali pač ne o industrijo prisiliti v to, da se prestartuira, e, je eno vprašanje. Drugo pa je tudi, ali je komisija pripravljena svoje stališče prestrukturirati. Če pogledamo, koliko litrov šamponov in, in vod in, in alkohole, ne vem, če so vse, kar ostaja po letališčih, in če pogledamo, koliko e, zamojenih eh, letov, koliko izgubljenih slotov v letala in tako naprej ti, eh, te kontrole povzročajo. In če bomo zdaj šli na mm, kontrolo tipa C, D, E, F, G, kakorkoli že, e, bomo s tem samo podaljševali čas kontrole. Tako da mislim, da tukaj moramo uravnotežiti varnost na eni strani in pa skupek stroškov, ki ga predstavlja nek ukrep, ki bo morda lahko samo še dodatno zapletel preverjanje ročne prtljage. Kajti eh, imamo tekočine tudi v kočkih, ki jih oddamo, eh, ne samo v ročni prtljagi. Tako da mislim, da je čas, da opravimo resnično oceno primerjave stroškov in eh, koristi, predne se odločimo za morebitne roke in za morebitne nove rešitve. Hvala. Hvala lepa, gospod Vandalen. Hvala lepa, predsednik. Ja, zelo natančno sem poslušal, kaj so se odločili koordinatori s tem v zvezi, ampak razdeva to prvo točko, potniki v tranzitu, tukaj mi je zdaj jasno, da imamo tri velika letališča, ki bodo imeli težavo s tem in sicer eh, Dunaj, Berlin in Amsterdam. Tam namreč izvajajo varnostne preglede na samih eh, izhodih. In potem se tranzitni potniki pomešajo z drugimi potniki. In tako je prišlo do velikih, velikih eh, zamud. Treba se pač odločiti. Druga zadeva, tip C, da ali ne. Kot razum naj bi tip D imeli na voljo čez nekaj let, tako da mislim, da kar zadeva točko 2, bi morali tukaj dodati vsaj tip C, at least type C. Tretja zadeva, predsednik, vprašanje. Ali je ta razprava sploh smiselna? Seveda se lahko lep, lepo pogovarjamo tukaj, le, ampak če se bodo stvari razvijale naprej, tako kot je bilo rečeno, potem tako ali tako ne bo nič izšlo iz eh, te razprave. Sicer, ja, lahko obravnavamo to besedilo, ampak vprašanje je, ali je vse skupaj sploh smiselno. Predsednik, ja, gospod Vandalen, ne morete biti na enem sestanku in se zadevo strinjati, potem pa čez nekaj ur na drugem sestanku zadevo uh, spodkopavati. Vi ste bili na sestanku koordinatorjev, tam niste dejali nečesar proti temu besedilu in ste se strinjali s koordinatorji. Ja, se prečujem, predsednik. Uh, Dejal sem, da se ne strinjam. Ja, lahko. Lahko sicer dobite besedo, če vam predsednik to dovoli. Želite besedo? Ne, prav. Gospa Rane? Ja, predstavljamo si, kaj bo se bo zgodilo, ko bo vse to za nami. Ogromno ljudi imamo, ki so vse čas po letališčih in ki so podvrženi tem kontrolam. Zato je interes za to vprašanje zelo veliko in ogromno interesa bo za to našo razpravo. In bojim se, in morda bi lahko kaj strojili proti temu, da če bo zadeva javna, potem moramo čim prej stvari rešiti. In ljudje bodo rekli, ja, zdaj bo spet trajalo še tri leta še dlje časa bomo morali trpeti zadeve takšne kot so. In mislim, da bi bilo pomembno, da če bomo že da sprožili eh, celoten postopek, da vsi, ki jih to zadeva, potniki letališča, letalske družbe in tako naprej, zagotovijo, da bo ta uredba res eh, kmalo sprejeta in da bo tudi čim prej stopila v veljavo in eh, se bo tudi čim prej začela izvajati. Kajti, če si pogledamo, kaj morajo ljudje zdaj početi. Navodila so zelo, zelo raznolika, od letališča do letališča. Vsako letališče ima neke, neka svoja pravila, eh, tudi od države do države se stvari eh, razlikujejo, tako da mislim, da bi lahko tukaj stvari izboljšali. In še ena stvar. Leta 2003 eh, je prišlo do prepovedi tekočin. Zdaj smo že konec leta 2009 in mislim, da bi se morali biti na jasnem, da potrebujemo nove naprave. Ne vem, zakaj je trajalo toliko let, eh, da nismo niti razvili nekega poskusnega aparata, bi, eh, da bi vsaj vedeli, kako zadeva funkcionira, da vedemo, kako izgleda. Mislim, da bi to tehnologijo morda res začeli resno razvijati in eh, nekako pritisniti na proizvajalce, da začnejo razvijati kar se da resno to vrste naprave ali pa gospod oziroma gospa Buskort. Dank u wel, voorzitter. Ik ben ah, een ah, mevrouw, sorry, trouwens. <laughs> Sorry. Gender mainstreaming en de commissie. Hvala lepa, predsednik. Torej še enkrat, hvala lepa, predsednik. Hvala, da ste, mi, da ste me povabili sem kot predstavnico odbora za državljanske svoboščine. Imam vprašanje za predstavnika komisije. Res se sprašujem, za čigave interese tukaj gre, za interese letališč, za interese potnikov, ki pač trpijo zaradi vsega skupaj ali kaj. In iz dveh razlogov to sprašujem. Kot prvo, slišali smo že o resničnih varnostnih problemih. Komisija pravi, da se ne moremo izogniti vsem tveganjem, ko sem potovala sama iz Paname v Amsterdam, ni bilo nekakršnih pregledov, karkoli bi lahko vzela s seboj na letalo, če bi potem letela naprej v Copenhagen, pa bi za teh nekaj sto dodatnih kilometrov bila podvržena vsem ostalim varnostnim odkripom. Torej ne vem, zakaj je zadeva varna od Paname do Amsterdama, ne pa naprej. Naslednja zadeva, tehnologija. Tukaj slišimo po eni strani, da tehnologije še ni na voljo, industrija pravi, ja je, tehnologija je tukaj, američani jo že imajo oziroma so že naročili naprave, tako da zares ne vem, kje stojimo. Ogromno protislovi tukaj slišim in res bi si želela, če bi nam komisija lahko jasno odgovorila. Gospod De Grandes Pascual, hvala lepa, predsednik. Na kratko, tako kot ste prosili, predsednik. Ne smemo pozabiti naslednjega. Ti ukrepi kljub temu, da so nepriljubljeni, so rezultat teroristične nevarnosti. Seveda to povzroča določene neušečnosti za naše potnike, ampak eh, zelo enostavno je populistično argumentirati in eh, voljivcem obljubljati, da bomo skušali odpraviti te eh, res neprijetne kontrole. Ampak zadevo bo potrebno rešiti v postopku komitologije. In zdi se mi zelo dobro, da so koordinatorji tukaj zastavili določene zahteve do komisije. Ampak teroristična nevarnost ni kar izginila. In ne moramo reči, ja, spoštovani teroristi, v Evropi smo popolnoma nesposobni eh, inovacij, ne znamo razviti nove metode za eh, reševanje te nevarnosti. In mislim, da moramo zdaj resnično se začeti pogajati s komisijo, da bomo pred koncem aprila razvili nov sistem, ki bo preprost, ki bo odpravil eh, neprijetne plati te zgodbe, ampak jasno je, da nevarnost še vedno obstaja. Hvala lepa, gospod Higgins. Hvala lepa, predsednik. Naj samo povem, da se strinjam z zadnjim govornikom in tudi z gospod Foster mi bi vsekakor želeli odpraviti to, mm, te stvari, ki so ne uh, udobne in uh, nelagodne za potnike. Ampak varnost je ključnega pomena. Sam se nagibam k naslednjemu. Če so ZDA potrdile tipce in eh, kdorkoli, ki leti v ZDA ali znotraj ZDA, bo vedel, da imamo morda mi dokaj strok režim tukaj v Evropi, pa imajo v ZDA varnostni režim, ki je mnogo, mnogo, mnogo strožji od našega, eh, kjerkoli v Evropi. Torej, tip C mislim, da je zadeva, za katero bi se morali odločati. Eh, gospa Foster ima prav, to bo privedlo še do dodatnih eh, vrst, vrste bodo daljše in neodobje še večje. Po drugi strani pa pač ljudje želijo varnost. In na zadnje, naj še povem, dolgo časa smo obravnavali tudi stroške varovanja v letalstvu in tudi pri tem elementu tukaj imamo pomemben vidik stroškov. Še kdo? Ja, izvolite. Še eno minuto vam dam. Torej, v zvezi z varnostjo. Metodo, ki jo imamo zdaj, ne zagotavlja varnosti. Tudi s tipom C v ZDA ne bo varnosti. In uh, zato se vračam k razpravi o tem, ali morda ne bi spremenili točke 2 in zapisali do leta 2012, morajo eh, biti uporabljene naprave za skeniranje mm, tekočin v skladu z razpoložljivo tehnologijo. Ne vemo, ali bomo spoh eh, dobili naprave tipa, tipa C. Ne? Prav, pa ne. Še kdo? Smo končali? No, prav. Naj pojasnim. Govoril sem s proizvajalci. Eden od proizvajalcev teh naprav je celo v moji volilni enoti in to je ista volilna enota kot eh, ta gospe Foster. To sta ti proizvajalci, s katerimi sem govoril, so mi dejali, da je do tipa D še 5, morda celo 7 ali 8 let. Naprav tipa D ne bomo kaj kmalo videli, kaj čemu slej kot prej. In eh, to nam pušča samo še naprave tipa C. Naprave tipa C še niso popolnoma na voljo, ampak pričakujejo proizvajalci namreč, da bodo v naslednjem letu ali dveh imeli že izboljšeno različico tipa C. ZDA uvajajo zdaj to izboljšano različico tipa C, torej v tem trenutku tudi ZDA nimajo točnega datuma, da, bomo, da bo to zadevo implementirali, čeprav menijo, da jim bo uspelo do leta 2011. Tako da bodimo si popolnoma na jasnem, kar zadeva tip C in tip D. Tip D, vsi bi si želeli, da bi bilo to že pripravljeno, ampak eh, med petimi in desetimi leti bo še trajalo. Tip C, Izboljšan tip C pa je na voljo v letu ali dveh in na tem zdaj delajo tudi američani. Samo toliko, da bo jasno članom odbora, o čem tukaj govorimo. No in zato tudi je drugi odstavek redigiran tako, kot je, ker moramo najprej opraviti eh, postopke certificiranja teh naprav v državah članicah, preden zadevo lahko implementiramo. Prav tako lahko uporabljamo kakršnekoli druge tehnologije, ki bodo na voljo, če bodo do takrat pač že tudi mora biti nove tehnologije na voljo. Zato je zadeva tako ohlapno zapisana. Na to sem vas torej želel opozoriti in zato je tudi stališče koordinatorjev takšno, kot je. Po dolgi razpravi včeraj na sestanku koordinatorjev skupaj s gospodom Kajkosom in ostalimi smo razvili to stališče in to je drugačno stališče od tistega, ki smo ga imeli na začetku, kajti eh, realnost je pač prevedla do tega. Kar zadeva našo vlogo odločanja, mi v bistvu v tej fazi ne odločamo. Mi odločamo zgolj o tem, da rečemo da ali ne temu, kar bodo predlagali strokovnjaki z komisije na podlagi komitologije to, kar imamo mi tukaj danes, je pač priložnost, da izrazimo svoje mnenje v bistvu. Čeprav se nekaterim morda to zdi popolna potrata časa, bi lahko preprosto rekel, ja, to je stvar komitologije, pika in o tem bomo govorili v odboru, eh, ko bo govora o zadevah v komitološkem postopku. Ampak zdelo se mi je, da imate kaj zapovedati in tudi kolegom z odbora za državljanske svoboščine sem želel dati priložnost, da kaj povedo s tem v zvezi. Predlog ki ga imamo, je torej odziv na predlog komisije. Mislim, da se vsi strinjamo, da to ni prava pot za naprej. Če bomo torej komisiji rekli, gledajte, tole ni prava pot uh, naprej, eh, potem seveda moramo priti z nekim kontrapredlogom. Ampak na koncu koncev, če bo komisija zadevo odrinila v stran, bo to storila. Če bo odbor strokovnjakov storil enako, eh, pač lahko to storijo potem pa bo na nas, da se odločimo, ali bomo preje, sprejeli ali pa zavrnili njihove predloge. Tako da zavedajte se, kakšni, kakšna so vaša pooblastila tukaj. V tem trenutku nimamo realno gledano nobenih pooblastil, v naslednji fazi bomo realno šele odločali, ampak tukaj imamo priložnost, da že unaprej skupaj s komisijo opravimo popolno razpravo, da komisija potem lahko strokovnjakom v odboru poroča o tej naši razpravi. Je prav, 30 sekund. Ja, že prav, vi ste predsednik odbora Tran, dali ste nam priložnost, da spregovorimo na to temo in kot članica tega odbora in odbora Libe eh, sem pač želela o tem spregovoriti, ampak zanima me, če mi lahko odgovorite glede vaše odločitve v zvezi z tranzitnimi potniki, kajti temu prišlo do logističnih eh, težav, naslutenih raz, razsežnosti. Ja, Skipol je tisto letališče, kjer bo največ težav, kajti tam imajo sistem varnostne kontrole na izhodih. Če si pogledamo eh, pretočnost eh, Dunaja, Heathrow, Skipola in tako naprej, je pravi problem Skipol. In eden od razlogov, zakaj jaz nasprotujem temu, da bi zadevo eh, imeli že leta 2011, ta, da vem, da bo najprej A, treba razviti tehnologijo, B, bo pa treba tudi tistim letališčem, ki imajo problem, dati dovolj časa, da zadevo rešijo in da se prilagodijo tem novim razmeram. Zdaj nočem tukaj blatiti skipola, ker ne gre za skipol kot tak. Ja ne, ampak je eno od ena od stvari je pač ta, da moramo biti pošteni. Lani so ogromno denarja porabili na napravah in čez tri leta pač nočejo ponovno kupovati novih naprav. In tukaj moramo biti previdni. Veliko letališč se pritožuje ne zaradi varnostnih ukrepov in to je tudi povedal gospod Grandes eh, Pasqual, ampak ne želijo eh, plačati za to, ker bojijo se, da jih bo to spet stalo. In tukaj moramo gledati na vprašanje varnosti, ne pa skozi optiko, kaj bo to pomenilo za letališče v Manchesteru ali v Skipolu ali kjerkoli druge. Skratka, tehniki naj se zadeve lotijo in naj, naj potem morda povedo, gledajte, to in to ne bo funkcioniralo iz tega in tega razloga. Nočem pa, da mi tukaj zdaj e, skušamo kakorkoli stvar obravnavati skozi optiko posameznih letališč. Je pa to problem za tiste letališče, kjer imajo varnostne kontrole na posameznih izhodih ne pa splošne varnostne kontrole. To je še večji problem za ZDA, ampak eh, oni očitno menijo, da to ne bo ne vem kako problematično in zato so se odločili za ta izboljšan tip C. Ne slišimo govornice brez mikrofona. Predsednik, ja, gledajte, največji problem, to moram res izpostaviti, največji problem, še posebej je to izpostavil odbor za državljanske soboščine, dejstvo, da se ljudje pritožujejo, da jim eh, na letališčih kradejo to, kar so kupili v duty free prodajalnah. In ne morete reči, ja, ne smete jim jemati to, kar so kupili v duty free, potem pa reči, ja, zdaj so pa težave, ker so, imamo pa dolge, dolge vrste, ker je treba stvari kontrolirati. Ne, to, kar mi želimo, je, da tranzitni potniki z duty free eh, nakupi vendarle lahko to nesajo s seboj, vendar da jih ločimo in da te potnike ločeno kontroliramo. In naš cilj mora biti ta, da se ne bo dogajalo to, da so ljudje zakonito nekaj kupili, potem pa jim to zaplenijo, ker morda pač morajo še par sto kilometrov znotraj Evropske unije poleteti do doma. In zato imamo tukaj ta prvi odstavek, da skušamo rešiti točno ta problem, problem tranzitnih potnikov. In kot rečeno, na koncu koncev so to zgolj predlogi. In nič drugega, nobenih drugih pooblastil nimamo. V redu? Ja, vse sem vedel, da bo tako. Gospod Latford, izvolite. Zelo mi je žal, predsednik. Ampak ali ste prepričani? da so tukaj zgolj logistični problemi, ki jih je potrebno rešiti, se pravi ločevanje tranzitnih in drugih potnikov. Ampak ali smo pripričani, da morda ne bo prišlo do določenih vrzeli v varnosti, če bomo eh, začeli razlikovati tranzitne in pa druge potnike? Ja, pogledajte si, kaj predlaga komisija. Njihov predlog je bolj odprt v tej smeri. Sam nisem v nič prepričan, nisem strokovnjak za varnost. Bi pa počakal na to, kaj bodo povedali strokovnjake za varnost v odziv na to, kar mi predlagamo. Mi jih namreč ravno prosimo, da obravnavajo in preučijo to vprašanje tranzitnih potnikov, ki se jim uh, eh, oduzema to, kar so zakonito kupili, kajti mi, to, mi to razumemo kot legalizirano krajo. Predsednik, za 30 sekund ste odprli to razpravo. Zadevo pustimo zdaj pri tem. Ne lotevajmo se tehničnih podrobnosti. Vemo, kakšen je cilj, ko nam bodo tehnični strokovnjaki povedali, kaj je možno in kaj ni možno, bomo šli naprej. Zdaj pa pač eh, skušajmo doseči čim več. No? Ja, se strinjam, kajti takrat bo treba sprejemati odločitev, ko bodo strokovnjaki imeli odgovor za nas, kar sem dejal tudi že približno štirikrat. Gospod Kajaka, hvala lepa. Naj povem, da pozdravljam vse komentarje, ki smo jih danes slišali. Mislim, da je bila ta razprava zelo, zelo pomembna. Bi pa rad podal par pripomp, se odzval na to, kar ste dejali in kot je bilo že rečeno, jaz bom poročal odboru eh, vaše glavne, pri, o vaših glavnih pripombah. Najprej naj spomnim, odkot se skupaj sploh izhaja. To pravilo je bilo sprejeto po zelo resni teroristični grožnji v Združenem kraljestvu je to potem privedlo do sodb ki so zdaj že javne, takrat je bilo to težko objaviti. Skratka, načrt je bil, da bi razstrelili sedem letal eh, z uporabo eksplozivnih tekočin. To je torej izhodišče oziroma to je, od, iz tega izhaja ta nevarnost. In ta nevarnost še vedno obstaja. To je nevarnost, ki obstaja v Evropi, v drugih regijah po svetu in tam so sprejeli enaka pravila. To kot prvo. Kot drugo. Naš cilj je, da skušamo stvari čim prej spremeniti na bolje. Naš cilj je spraviti na minimum, na minimum uh, neodobje, ki ga s tem povzročilamo. Želimo razviti tehnologijo, da bomo zadeve lahko olajšali, ampak to je pač pravilo, ki ga imamo v EU. In tudi v drugih regijah po svetu imamo podobna pravila, ravno zato, da se pač lahko uspešno odzivamo na to nevarnost. Tretja zadeva. Res je, da so nas obvestili, da naj bi leta 2010 tehnologijo imeli. To je res. In tukaj pred odborom lahko iskreno povem, da smo dobili podatke od držav članic, od proizvajalcev, od povsod, da bo tehnologija leta 2010 pripravljena. Ampak tehnologije še ni. Ne v Evropi, ne v ZDA, niti kjerkoli druge na svetu. To je torej napaka, ki so jo, smo jo storili vsi, vse države ki imajo takšen sistem. In to je pač treba priznati. Žal mi je, da je prišlo do te napake, kajti lahko si predstavljate, da bi bili zelo veseli, če bi z letom 2010 lahko to pravilo odpravili. Ali so ZDA pripravljene? ZDA bodo začele testirati nove naprave v, zadnjih, naslednjih, v naslednjih 18 mesecih. Skratka, nihče še ni dokončno pripravljen. Takšna je realnost. Kaj pa tehnologija? Gospod eh, Simpson je stvari zelo, zelo dobro obrazložil. Štiri vrste tehnologij imamo. Tip A, odpreš eh, steklenico, preveriš, ali je eksploziv ali ne in to je treba storiti za vsako stekleničko posebej. Tip B, ne odpreš steklenice, ampak jo spustiš skozi napravo. Tip C je obstoječa tehnologija, ki jo lahko še izboljšamo in to bi pomenilo, da lahko ohranimo obstoječe naprave in to je tudi tista uh, opcija, ki je najbolj obetajoča. Potem je tehnologija tipa D, da pustimo tekočine v uh, eh, prtagi in uh, da jih avtomatično lahko preverimo. Tega pa še nimamo, to je treba še razviti. Kaj torej zdaj predlagamo? In o tem bo, bodo morali razpravljati tudi uh, strokovnjaki. Komisija predlaga, da najprej najdemo neko rešitev za tranzitne potnike in da takoj rešimo vprašanje zasega blaga. Je to zapleteno? Ja, v tem trenutku tranzitni potniki, ki prihajajo iz tretjih držav, njim pač te tekočine zasežejo, razen če pridete iz Hrvaške ali iz Singapurja, zato ker imamo z njimi mednarodne sporozume. In letališče pač vidi, ali je potnik prišel iz Hrvaške ali Singapurja, potem lahko uh, seboj odnesejo tekočine. Mi predlagamo, da se takoj zagotovi rešitev tega problema za tranzitne potnike. In kot ste nekateri dejali, za božjo voljo stvari je treba izboljšati, rešiti. Potem kot drugo, 2012 kot rok, do katerega naj bi našli rešitve za največja, najpametnejša letališča. Jaz mislim, da je to možno in o tem bomo govorili. Za manjše letališče bi morda lahko dal, naredili rok 2014, če potrebujejo dve dodatni leti. Ali lahko te roke pomaknemo naprej? Ja, čim prej, tem bolje, ampak stvari je treba narediti na resen način, na odgovoren način eh, z zagotavljanjem varnosti. Ne bomo pač eh, predstavljali rokov samo zato, da bi predstavili roke, če ne bomo obenem izpolnjevali tudi varnostnih pogojev. Jemnem pa na znanje in bom tudi poročal, da je jasna zahteva po enostavnem sistemov in zato je morda tudi en sam rok boljši kot več različnih rokov. V vsakem primeru so to skrajni roki, torej najkasneje do takrat in takrat. Letališče, ki je sposobno že prej zagotoviti kakršnokoli rešitev v tej smeri, ta letališče bomo spodbujali in jim dali določene olešave, kako komisija bo obveščala potnike, Eh, in na ta način mislim, da bomo stvari lahko rešili tudi prej. Ampak mislim, da moramo najprej razviti tehnologijo. Prav tako smo pripravljeni razpravljati o možnosti eh, srednjeročnega pregleda vmes, če bo pač nek mednarodni sistem, če bodo ZDA začele prve, ne bomo mi rekli, ja, ne, mi bomo zdaj stvari eh, zavrli. Če bomo imeli nek mednarodni sistem, ki se bo razvil in moram reči, da smo tukaj v tesnem stiku z ZDA, z njimi o tem govorimo, Evropa je vodilna na tem področju. Mi smo tisti, ki Eh, spodbujamo k čimprejšnji reformi. Druge države pravijo, vse ja, imamo sistem, potniki so se na to navadili in gremo naprej. To ni rešitev. Mi menimo, da si moramo prizadevati za čimprejšnjo tehnološko rešitev. Kar zdaj je operativno testiranje, tukaj vam moram povedati, da smo dosegli že pomemben napredek. Stvari se hitro, hitro pomikajo naprej. Proizvajalci dosegajo hiter napredek, eh, zelo si prizadevajo, ampak morajo vedeti, ali bo to pravilo veljalo tudi vnaprej, ali pa bo kar naenkrat to eh, pravilo odpadlo. Tako da mislim, da bo potrebno določiti nek datum, kajti na ta način bo vse skupaj tudi bolj eh, jasno in tako bo proizvajalci vedeli, da bodo sploh lahko prodali to opremo, seveda pa bo to opremo potrebno tudi certificirati v državah članicah in to je tudi še eno izzivo za ta odbor. V zaključek bi povedal naslednje in to se mi zdi zelo pomembno in to je izpostavil že predsednik. Evropski parlament bo vsekakor lahko podal svoje stališče, kajti to je nekaj, o čemer bomo razpravljali s strokovnjaki za področje varnosti. 18. novembra bomo imeli razpravo v okviru komitološkega postopka, potem imamo tri mesečni rok, v katerem parlament lahko potem na koncu pove, ali se strinja ali pa zavrača eh, ta predlog. Takšen je pač postopek. Mi si seveda želimo to, da parlament tega ne bi zavrnil in zato bi radi upoštevali vaše pripombe, torej poenostavitev, najboljša razpoložljiva tehnologija, vključitev logistične rešitve za tranzitne potnike, to je zelo pomembno. Potem bomo preučili tudi, kako bi lahko najučinkovite implementirali te rešitve. Obveščali bomo potnike, pospešili bomo postopek. Ampak seveda, nekaj pač potrebujemo. Nekaj potrebujemo, če tega sistema nimamo, če ne bomo imeli alternative in upamo, da bo, upamo, da bo alternativa boljša kot to, kar imamo zdaj, potem bo problem velik. In zato je tudi gospod eh, Tajani ustrajal na tem, da še preden eh, gremo pred odbor, opravimo to izmenjavo mnen. Komisar to vsekakor zelo ceni, kajti razprava z državami članicami bo zelo težka, ampak eh, obljubim vam, da bom poročal o tem, kar sem danes tukaj slišal na odboru in storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi našli neko uravnoteženo rešitev, ki bo izboljšala trenutno situacijo. Hvala lepa. Thank you, Mr. Kajake. Hvala lepa, gospod Kajake. Naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev briefinga vpliv gospodarske krize na sektor zračnega prevoza EU. Ma, ma Cario and Mr. Van der Voort. Macario in Van der Voort. Bosta to predstavila? Mrs. Foster. Gospa Foster. Sorry to interrupt you, chair. Se pravičujem, da prekinjam. Vendar pa tega briefinga še nismo dobili. Želimo to dobiti. Pravijo pa nam, da Rekli so nam, da ni razpolago do sestanka. Pravzaprav tega briefinga sploh še nisem videla kot članica tega odbora. Študijo bomo razdelili sedaj. Mislim, da to počnejo sedaj. Ne vem, kdaj je bila pripravljena, vendar pa dali bodo torej predstavitev. Predstavili bojo svoje poročilo. Gospa Foster postopkovno vprašanje. Seveda, želijo praviti predstavitev o našem odboru, želijo, da se pogovarjamo o tej študiji, vendar pa, seveda, bi lahko pričakovali, da bodo poslanci tudi podali pripombe na to, kar bodo povedali. Ni pa seveda resno, da sedaj razdeljujejo to študijo, ko se razprava začenja. To smo že zahtevali pri sekretarjatu in prosim vas kot predsednika odbora, da kdorkoli želi kaj predstaviti tukaj, da vsaj dan prej ali vsaj isti dan dopoledne, če se stane popoldne, dobijo na voljo dokumentacijo, ki jo potrebujo za plodno razpravo. Hvala lepa. Okay, Prav bom to sporočil sekretarjatu, da bo resnično zagotovljeno, da bodo tisti, ki predstavljajo določeno temo, vse dokumente dali na voljo pred sestankom in ne samo minuto pred sestankom. Dobro, to smo si zabeležili, lahko začnemo s predstavitvijo. Maybe better go on the, the two on the end, yeah? Okay, if we look to say 15 minutes for the presentation. 15 minut za predstavitev. Potem pa bomo imeli vprašanja in pripombe. Upam, da bodo poslanci lahko zadali kakšno vprašanje, kljub temu, da dokumenta niso imeli. We're ready when you are. Okay need to press the button to put the microphone on. Lahko začnete, ko boste pripravljeni. Ok, hartelijk uh, dank, voorzitter, voor uh, de kans om onze briefing. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste nam dali možnost, da predstavimo ta dokument. To bomo poskušali storiti na zelo jedenat način. Na koncu pa bomo odgovarjali na vprašanja, če jih boste imeli. Torej, To poročilo je v petih delih. Predsednik, kdor se želi pogovarjati, naj to stori izven dvorane. Ne moramo imeti več usporednih sestankov. Prosim, vsi, ki se pogovarjate, ven. Ehm, eh, Lahko gremo na naslednjo prosojnico, prosim. Torej, na kratko gre za strukturo letalskega prometa in mislim, da tega nismo dovolj upoštevali. Seveda tega ne smemo gledati kot enotni proizvod. Potem si bomo gledali trende iz preteklosti, tudi nedavne preteklosti. Skušali bomo podati pregled vpliva krize in na koncu bomo podali tudi priporočila če si ogledamo posledice krize na sektor prometa, smo nekaj o tem slišali že v zadnjih razpravah. Nekatere zamisli se ponavljajo, ne, radi pa bi jih nekaj izpostavili. Zmanjšalo se je popraševanje po zračnem prometu. Veliko letalskih družb je to predvidevalo, in je tudi zmanjšalo ponudbe leto. Nekateri tudi od 15 do 25 odstotkov, vendar pa je pomembno tudi, da so se nekateri prometni tokovi spremenili. Včasih zaradi združevanja letov ali drugih sprememb. Prav tako lahko vidite spremembo pri dobičkih velik padec dobičkov in tudi finance podjetij so se zelo poslabšale. To tudi pomeni, da so se spremenile strategije letalskih družb in zato bo prihajalo do koncentracije po vsej verjetnosti v prihodnosti. In sedaj samo, da si ogledamo, kdo je povezan z letalsko industrijo. Veste, da je kriza v tem trenutku vodila do veliko odpuščanj, do zniževanja prevoza tovora in potnikov 15-20 odstotkov. In tukaj imamo študijo eh, iz zračnega tovornega prometa. In lahko vidimo, da seveda vse prizadete družbe morajo plačevati svoje osebe, čeprav so prizadete. Neste slide aquilo que vos apresentamos é uh, as variáveis que de facto são determinantes para as... Hvala lepa. Tukaj lahko vidite različne spremenljivke, da boste vedeli, kako se promet razvija. Tukaj gre za precejšnja variacija, kar se industrijske proizvodnje tiče, kar se prodaje na drobno tiče in kar se tudi letalskega tovornega prometa tiče. Torej, v nasprotju s tem, kar se je zgodilo pred 50 leti, ko je promet sledil ostalemu gospodarstvu, kar se rasti tiče, lahko tukaj vidimo, da ta odnos v tem trenutku ne obstaja. Torej, ne upadajo in naraščajo sinhronizirano ti tokovite spremenilke, ki jih lahko vidimo. Naslednja prosojnica tukaj lahko vidimo primerjavo pri pretovoru 2009-2008 za različna področja sveta. Prav tako lahko vidimo, kako se je spremenil. E kako se je spremenil voz na kilometr. In lahko vidimo tudi zasedenost letal. In vidimo tudi tonažo. Torej, tudi to je podano v odstotkih. Če si ogledamo to bolj podrobno, lahko vidimo, da je prišlo do kar precejšnjega znižanja okrog 7,6 odstotkov. In potem lahko vidimo, da je drugot prihajalo do nekoliko manjšega zniženja, okrog 3 odstotka. No, glede na gospodarsko krizo, te številke niti niso tako slabe. Če si ogledamo druge dele sveta, zelo na hitro, lahko ugotovimo, da imamo tista bolj naseljena področja, navedena kot taka, kjer ni prišlo do tako velikega upada. Kakorkoli to je primerjava med letoma 2008 in 2009, približno za 26 odstotkov je upadu delež tovora približno 7,6 odstotkov v Evropi. Vidimo, kako so bili prizadeti trgi. Z enega na drugo leto. In lahko ugotovimo tudi, da obstajajo razlike med eh, številkami, kar se potnikov in kar se tovora tiče. Naslednja prosojnica. tukaj in lahko vidimo potrditev z prejšnje prosojnice. Lahko vidimo spremembo BDP med 1998 po različnih regijah sveta in lahko vidimo razmerje med rastjo BDP in rastjo zračnega prometa. Prej smo imeli obe spremljivki, ki sta bili predvsej sporedni, sedaj pa vidimo že velike razlike. Naslednja prosojnica. Tukaj lahko vidimo različne učinke krize. Večina teh fenomenov se ni začela s krizo. Kriza jih je zgolj še bolj izpostavila. Gre pa za različne učinke krize na zračni promet. Naprimer, gre za veliko konsolidacije, kako so se obnašali nišni igravci na trgu in pa gre tudi za povezave. To bi se tako ali tako zgodilo, vendar pa kriza je to spodbudila. Še bolj. Potem spet si ogledamo privatizacijo in konec nacionalnih prevoznikov. To je nekaj, kar bi se tako ali tako zgodilo, vendar pa kriza je to zgolj spodbudila. In potem imamo vpliv čezmejnih prevzemov in združevanj. Tukaj imamo različne letalske provoznike različnih držav in lahko se vprašamo tudi, ali bodo nizkocenovni provozniki preživeli oziroma kako se bodo spopadli s krizo. Kot vemo, so v veliki meri krizo preživeli. In to je nekaj, kar se je potrebno bolj podrobno ogledati, da bi videli, kakšna je dinamika trga, ki je dovolila preživetje nizkocenovnim prevoznikom kljub krizi. Prav tako imamo nove igralce na trgu. Povečala se je agresivnost, to je podoben fenomen kot prej in potem m, hm, lahko pazimo, da so nova podjetja bolj ustvarjalna, kar se trženja tiče, kar se sporočili trgu tiče. Prav tako se je spremenil vpliv vlad in prav tako vidimo precejšnja nihanja na področju trga zračnega tovora, prevoza tovora. Vidimo lahko Eh, spremembe proizvodov, ki se ponujajo več nišnih igralcev na trgu. Prav tako se povečuje eh, zunanji tuj kapital in glede na veliko bankrotov lahko vidimo tudi zmanjševanje zaposlenosti v tem sektorju. Sedaj pa naslednja prosojnica. Gre za napovedi zmanjševanja delovnih mest. Vidimo lahko. kako se je to dogajalo leta 2009. SAS, naprimer, je črtal približno 8600 delovnih mest. Virgin Atlantic približno 600, Ryanair 200, februarja Air France aprila 3000 od 100 tisočih delovnih mest. Oziroma je to napoved za naslednji dve leti. Potem pa lahko vidimo tudi številke za druge letalske družbe, kot je Lufthansa in tako dalje. Tal slides gepocht om een aantal belangrijke. Prav tako imamo tri prosojnice, da bi vam pokazali veliko pomembnih vprašanj, ki jih je potrebno nadzirati. Najprej imamo vprašanje samo, potem imamo potencijalne posledice in potem na koncu imamo tudi učinke krize. To je storjeno na predvsej bolj podroben način kot v dokumentu samem. Najprej, kar se konsolidacije zavezništev in eh, nišni dejavniki na trgu tiče. Tukaj gre za koncentracijo, vendar pa na dolgi rok bi lahko prišli do zlorabe dominantnega položaja na trgu, morda ne na splošno, vendar pa bolj specifično. Kakšni so učinki krize zaradi razvoja in potrebe po dokapitalizaciji nekaterih letalskih družb, še prav posebno večjih družb, se pospešuje konsolidacija. Kot rezultat krize je istočasno tudi eh, težje začeti nišno letalsko družbo, kajti potrebna je, potrebna je kritična masa. V zadnjih dveh, treh četrtletjih se je število novih letalskih družb občutno zmanjšalo. Imeli smo povezavo med Antwerpnom in Frankfurtom, ki je bila črtena po dveh, treh mesecih. Privatizacija, druga točka. Če se ogledamo delež vlad, v tej panogi, lahko vidimo podobno tendenco. In naprimer tukaj gre tudi za m, mm, trg upravljanja tretjih strani. Tukaj ne želimo omejevati trga na dva, tri podjetja. In tudi tukaj lahko vidimo premik v smeri konsolidacije in koncentracije. prav tako smo si to ogledali na evropski ravni, to preučili in v bistvu imamo samo 6-7 konkurenčnih podjetij v Evropi. Združitve in prevzemi, spet lahko vidimo premik v smeri konsolidacije, če se ogledamo Lufthansa, ki kupuje delnice manjših partnerjev in to seveda vodi do konsolidacije. In to se je pospešilo zaradi krize. Veliko je še drugih primerov, poleg Lufthansa. Strategija Lufthansa pa ni posod enaka. Naprimer, v Švici, v Cirihu se poskušajo osredotočati na tri glavne letarske družbe. Ne počnejo pa enakega z BMI in Austrian Airlines in potem nizkocenovni trg. Nekateri manjši, nekatere manjše letalske družbe izginjajo in tudi tukaj vidimo koncentracijo. Imamo manjše število večjih podjetij Ryanair, na primer, in ta trend se nadaljuje in se še pospešuje. In kar se je začelo nedavno dogajati zelo pomembno, kot je omenjala kolegica, se meja med nizkocenovnimi prevozniki in ostalimi mi je nekoliko zameglila, če si ogledamo Ryanair in karakteristike nizkocenovnega prevoza se Ryanair spreminja. Veliko ima daljših letov, leti na primer iz Bruslja na Tenerife in skuša biti konkurenčen tudi ščarteri in išče nove trge. Sedaj pa bankroti. Seveda je razumljivo, da se bo ta trend nadaljeval tudi zaradi premalo sredstev v velikih letalskih družbah. In tukaj imamo potem spet trend konsolidacije in tveganje izrabe dominantnega položaja na trgu. In potem na zadnje, novi vstopi na trg. V prihodnosti bo verjetno laže, da bodo obstoječe letalske družbe izgrajevale svoj položaj na trgu in onemogočile vstop novih, ko bodo bolj agresivne, kar se naprimer cen tiče. Evidenciamos neste slide um dos aspectos. Naslednja prosojnica kaže enega najpomembnejših vidikov zračnega prometa v naslednjih letih. Gre za vprašanje scheme trgovanja z emisijami, sistema trgovanja z emisijami in tudi na področju prometa. naslednji vidik je ekstremno nihanje trga tovornega prometa. In tukaj lahko vidimo, da bi lahko prihajalo do tveganja popolnega restrukturiranja trga tovornega prometa. In tukaj bi lahko se spraševali o trajnosti tega trga. Prav tako bo vedno več tujega kapitala. Kar bo posledica uvedbe sistema za trgovanje z emisijami in to bo vodilo do večjega tveganja koncentracij večjih skupin. Prav tako pa bo pomemben vidik tudi tehnološka sprememba. podjetja bodo iskala sinergije in uvajala nove tehnologije. Trg tovornega prometa se zelo spreminja. Eden od očinkov krize tukaj je, da je zračni promet nekaj, kar bo prizadeto zaradi krize tovorni promet bo prizadet, iskali bodo nove trge, nove proizvode. Tako da bo tovorni zračni promet pod pritiskom in bo moral postati bolj vključen v druge oblike prometa. morali bomo jasno ločevati med tovornim in potniškim prometom. Čeprav bo prihajalo do neskrižnih vplivov, ko se bodo glavne letalske družbe borile proti nizkim, nizkocenovnim družbam. Razvile se bodo nove strategije, tvorna podjetja, torej podjetja za tvorni začin pomen, bodo bolj ustvarjalna in to bo vključevalo več strategij in to bo omogočalo tudi večjo koncentracijo podjetij in koncentracijo na trgu. torej letalske družbe bodo morale biti bolj ustvarjalne, še prav posebno na področju potniškega prometa. Kot sem dejala že prej, vedno več bo tujega kapitala in tu prihaja do tveganja velikih koncentracij na nekaj močnih družb in te bi lahko dominirala nekatera najpomembnejša prometna omrežja po svetu. Letalske družbe bodo morale biti bolj konkurenčne, bolj ustvarjalne pri svojih strategijah. Torej več tujega kapitana, bo pomemben fenomen v naslednjih letih. Prvi zaključek naše študije na naslednji prosojnici. Spremembe, ki jih vidimo v zračnem prometu, so take da lahko vidimo, da so se trgi spremenili tako, da letarske družbe postajo zelo ustvarjalne pri pripravi novih strategij. To pa tudi pomeni, da imamo zelo veliko stečajev šipkejših letarskih družb. Tiste, ki so sposobne zdržati tempo bolj ustvarjalnih, pa bodo preživele. Istočasno, ko izginjajo družbe, pa prihaja do konsolidacije trga in imamo samo še omejeno število dejavnikov na trgu, igralcev na trgu. tukaj moramo slediti zelo podrobno novim strategijam v panogi zračnega prometa. Drugi odstavek kaže, da se ne da izogniti temu, da se bo dogajala konsolidacija, vendar pa lahko se izognemo izrabi dominantnega položaja. Imeli bomo nove strategije, vendar pa kakorkoli že, obstaja tveganje izrabe položaja strani teh letalskih družb, tako da moramo zagotoviti, da bomo imeli ustrezen nadzor. In potem še zadnje priporočilo. Svetujemo evropskim organom, da nadzorujejo in podajo kriterije za trge zračnega prometa, ki bodo temeljili na vseh podatkih in raziskavah gospodarsko-industrijskega obnašanja vseh dejavnikov na trgu. Tako bi lahko uvedli ustrezno zakonodajo, da ne bi urajali na način, ki bi ne kaznoval. Imeti moramo torej ustrezno zakonodajo, ki bo vse to spremljena. Pripravljena sem odgovoriti na vsa vaše vprašanja. Hvala lepa. Mr. Alkidroj. Erka Drugi, prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda nisem mogel prebrati te študije in to bom nadoknadil. Vendar pa tri manjše pripombe, če mi dovolite. Najprej, ali je res, da je trenutna kriza veliko hujša kot prejšnja leta 2001, ko smo slišali o krizi v letalskem prometu. Eno od prosojnic tudi pravi, da smo dosegli tisto najhujše, da smo na dnu in da že gre na vzgor. Je li to res? Drugo vprašanje. Iz vaših številk vidim, da je bližnji vzhod izjema, da prihaja do povečevanja prometa med letoma 2008 2009 v tej regiji. Ali je to naravna rast na njihovem trgu? Ali pobira več tranzitnih potnikov drugih letalskih družb. In tretje vprašanje, vaš splošni zaključek je bil, da bo prihajalo do tveganja koncentracij na trgu in da bi lahko to imelo neprijetne učinke. V razmerah, kjer imamo tri velike grozde in kjer imamo večje, vedno večje število nizko cenovnikov. Kdaj prije do zlorabe dominantnega položaja, koliko igralcev na trgu mora biti? 3, 4, 5, koliko je dovolj, da imamo očekovit trg, kdaj bi komisija morala sprejeti ukrepe? Morda bom nekaj nadaljnih vprašanj podal še kasneje. Torej, sprejeli bomo dva, tri vprašanja skupaj. Gospod Groš. Torej, tudi sam sem šele sedaj prebral to študijo, vendar pa začel bom z vprašanjem, na katerega moram odgovoriti tudi tukaj v odboru. Kaj menite glede časovnih enot glede na to analizo, ki ste jo ravno kar naredili, ko bomo postavljeni pred vprašanje, ali smo to spremenili zaradi krize, ali bi naj to obdržali ali ne. Morda je to pravi trenutek, da nam date dober predlog. Potem, kar se tiče koncentracij, to gre v smeri tega, kar je dejal kolega Sejd Al-Kadruji. Dejali ste, da seveda moramo razviti inštrumente, da bi ugotovili, ali ne prihaja do zlorabe dominantnega položaja na trgu, do izkrivljanja trga. V katerih inštrumentih tukaj govorite, ali gre za to, da to gledate regionalno po letalskih družbah to bi lahko predstavljalo za neevropske družbe določene težave. Ali menite kako drugače? In potem zadnje vprašanje. Če se gledam razvoj nizkocenovnikov, kar se števila potnikov tiče, se zdi, da je prihodnost za nizkocenovnike boljša kot eh, za druge. Je to tudi vaša ocena? Last one in this round, Mrs. Foster. Hvala lepa, gospa Foster, zadnja v tem krogu vprašanj. Eh. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za predstavitev. Še vedno ustrajam na tem, da je to poročilo preveč podrobno. Govorite 25 minut, veliko je statističnih podatkov. Nismo dobili tega dokumenta prej in težko se pogovarjati o tem. Tako ne gre. Ne želim iti v podrobnosti, vendar pa na strani 29 imamo seznam letalskih družb in zmaševanje delovnih mest. In imamo tudi British Airlines, za katero sem dolgo delala. Ampak pa pogledamo si, kje smo. Vemo, da kljub vsem statističnim podatkom, več kot 30 let v tej panogi, da če si ogledamo letališča v Evropi, imamo več kot 100 milijonov potnikov manj kot leta 2008. Vemo, da tudi najbolj učinkoviti letalski prevozniki imajo izredne težave. Cena nafte je ključno vprašanje, nekoliko so se umirile, lani pa so bile neverjetne in nekatere družbe so plačevale milijarde. Imamo torej vse statistične podatke, vendar pa kakšne so posledice mi kot politiki slišimo izvoljenih okrajev, imamo letalske družbe, letališče, celotno dobavno verigo, imamo torej tudi proizvode, ki se prodajajo, letališče, imamo turistično industrijo, celotno verigo, celotno dobavno verigo imamo. In koliko se spomnim, so to najslabše razmere od naftne krize leta 1974. Toliko v mojih spominih. Ne smemo biti samo kritični in obupani, vendar pa. Takšna je realnost. Želimo biti globalno konkurenčni, vendar pa strinjam se z vami, časa ne smemo storiti, je, da bi uvedli zakonodajo, ki bo kaznovala in to samo v Evropi in ki bo potem negativna za konkurenčnost, globalno gledano, ker bodo imeli zvezane roke. In mislim, da je potrebno razmisliti o tem če gledamo v smeri komisije in sveta, ko bomo predlagali zakonodajo na tem področju. Torej, dobavna veriga, to sem omenila. Imeli smo dobre razprave danes, govorili smo o stroških varnosti, govorili smo o tekočinah in stroških, govorili smo o letališčih in stroških. In istočasno se moramo ozreti na gospodarstva. Izgubljamo delovna mesta, ne glede na to, ali je to proizvodnja ali karkoli drugega številke so gromozanske. Kako bomo lahko trezno razmišljali, kako se bomo izvlekli iz tega, kateri so izzivi pred nami. Tega ne jemljem na lahko, to je zelo zaskrbljujoče. Kaj ti socialno-ekonomski vpliv letalske industrije je zelo velik in to se prepleta med gospodarstvom EU in tudi globalno. In potem ste omenili tudi tovorni promet. Veliko ljudi govori samo o potniškem prometu. 80 odstotkov dobrin se prevaža po zraku. Zelo dobro je, da ste prišli, da ste to predstavili. To si moramo gotovo ogledati, ta vprašanja. Vendar pa v prihodnosti bi bilo dobro, če bi imeli sistem zgodnega opozarjanja, če bi imeli bolj konstruktivno razpravo in se ogledali ključna področja, kjer bi naš odbor lahko podal pripombe, ki bi lahko bila v pomoč za povratne informacije. Hvala lepa. Želite odgovoriti na ta vprašanja? Prva tri vprašanja, potem bomo dobili še nova tri. Eh, Hvala lepa. Najprej bom odgovorila na prvo vprašanje, ki je pravzaprav tudi v veliki meri povezano z zadnjim. Ta kriza, ali je ta kriza hujša od prejšnje ali ne? No, ta kriza je privedla do posledic, ki so veliko hujše, kot so bile posledice katerekoli prejšnjih kriz. In to iz več razlogov. Ne le zato, ker je prizadela veliko število podjetij, ampak tudi zato, ker je prizadela vsa podjetja, ne le naša podjetja še vedno pravzaprav poskušamo okrevati po prejšnji krizi. T tako da imate določene podjetja, ki si še niso pomagali po prejšnji krizi, zdaj pa jih je zajela že ta. In vsaj pred prejšnjo krizi smo imeli določene tržne strukture in um, imeli smo dobavno verigo v zračni industriji, ki je bila pravzaprav pod nadzorom ene družbe ali znotraj enega sistema. Niste imeli takrat tretjih agentov, ki so zagotavljali delne storitve eh, podjetjem. Zdaj, potem pa ste imeli poddobavitelje, tako rekoč. In zdaj, kako se ta produkt, proizvod eh, let, eh, dan danes sestavlja, pomeni, da je v to vključenih več dobaviteljev, več akterjev. To pomeni, da. ko je začela kazati svoje zobe. Ta kriza je prišlo do šoka, do velikih posledic in naknadnih valov in to je vplivalo na celotno verigo podjetij v tej novi verigi podjetij in dobaviteljev, ki so se pojavile po prejšnjih krizi. Skratka, ta nova kriza je posem drugačna kriza zaradi tega pojava v primerjavi s prejšnjo wat, wat de tweede en derde vraag uh, van Said. Kar zadeva drugo in tretje vprašanje, ki ga je zastavil gospod Said, glede bližnjega vzhoda in kaj se dogaja tam. Mi dva sva pred nekaj meseci odšla v Abu Dhabi in to, kar sem videla tam, je bilo naslednje. Tam imajo zelo agresivno politiko dobave. Če si pogledate urnike, vozne lete, Etiharda in podobnih, tam. zijn voor concurrentie, vooral voor concurrentie die geen cash Tam nakupujejo širokopasovne naprave in to od konkurence, ki nima denarnih rezerv. Če si pogledate politiko dveh velikih bližoshodnih prevoznikov, se te dve strategije razlikujeta. Etihard je manj agresivna kot so Emirati, vendar pa ima ogromne denarne rezerve, medtem ko so se te pri Emiratih izsušile. Verjetno bo njihov pristop v prihodnje različen, ampak prišlo je resnično do sprememb pri teh vozliščih proti eh, Bližnemu shodu, Abu Dhabi, Dubaj, tudi neke mere Katar. Tam vidite močan vpliv in veliko koncentracij. Pravite, da imamo sedaj v Evropi tri velike sklope, tri velike bloke. To je res. Nekdo me je vprašal, koliko zavezništvo bo preživelo. Ali, bodo, ali bo to število enako, kot je število velikih podjetij v Ameriki. Tudi tam je takih igralcev namreč tri. Skratka, dobite agregatne številke, v katerem pa je skritih veliko grehov. Če želite imeti dominantni položaj, lahko sicer prevladujete določene, na določenih progah, ob določenih časih, ampak širok uh, vzplet je vseh okoliščin, ki so tu povezane. Relativement to šloč. Could I ask you to be as brief as possible, because I've got a list prosim, bodite čim krajši, kajti imam precej dolg seznam uh, ljudi, ki bi želeli še zastaviti vprašanje. Um, de disrupção uh, relativamente ao passado da industrija transporta aéreo. E porquê? Porque eles são... Kar zadeva slote in to, kako je kriza vplivala na nje. Upravljanje slotov spreminja tudi način upravljanja letališč. To je v veliki meri povezano s trženjem, kajti proizvodi, ki se prodajajo na, letar, na letališču, so pravzaprav sloti. Torej, morate na slot gledati kot na komercialni proizvod in to bo treba uh, predvideti tudi v zakonodaji in to, kar se dogaja zdaj, je pravzaprav zelo pozitivno. Hvala lepa, pa še dve drugi vprašanji. Kako lahko merite koncentracijo? To je strateško ravnanje, strateško vedenje. To lahko vidite tudi v pomorskem primetu. Imate tam tržni delež, um, s tem lahko izberete svoje poti, potem si pogledate tudi pogostnost, frekvenco in seveda si morate pogledati tudi določanje cen. Vprašali ste kako se kako ta, vpliva, ta kriza vpliva na nizkocenovne prevoznike. Pravzaprav nič lažjim ni kot drugim. Kar zadeva model Ryanair, sami sedaj nasprotujejo svojemu modelu in to bo imelo posledice. Razvijajo se novi modeli stvari, ki so bile naročene in ki niso plačene in tako naprej, ampak temu se lahko še vrnem. Potem, gospa Foster, vprašali ste, ali je to najhujša kriza? Ne vem. Tega ne bomo mogli reči, dokler ni mimo. Spraševali pa ste tudi po blagovnem prevozu. Če si pogledate razvoj trga v zadnjih 30 letih, vidite, da je bilo leta 2001, da je nastala vrzel takrat je prišlo do prelomne točke. Po letu 2001 pa je bil koeficient rasti pravzaprav podoben ta, eh, tistemu izpred leta 2001. To, o čemer se zdaj ne strinjamo, je ali, je, ali bo stopnja rasti enaka po hudem pacu leta 2008-2009. Spraševali ste tudi, kaj bomo storili. Vem, vemo, da imamo težave z uh, popraševanjem, ne s primarnim eh, popraševanjem, kajti to je sekundarno popraševanje. Hvala, gospod Dro, naslednja. Hvala lepa, predsednik. Ja, ta študija je prišla v pravem času pred eh, vrhom v Kopenhavnu, pred razpravo o beli knjigi, ki se bližajo vsega, kar zanimivo. Si pogledati te podatke in zadevo bomo vsega, kar preučili bolj podrobno. Imam dve vprašanje, dolga kratki. Gre za vprašanje koncentracije podjetij predvsem. Običajno, no in dovolite mi dokaj nepoučeno vprašanje, ker nisem ekonomistka, ampak liberalizacija te panoge je bila namenjena predvsem temu, da bi odpravili velike državne monopole in zagotovili večjo stopnjo konkurenc, konkurence in da bi imeli več zasebnih akterjev na trgu. Zdaj pa se je jasno pokazalo, da smo prišli do uh, zasebnih monopolov čeprav je to pač odvisno od eh, določenih eh, relacij, od eh, regij v svetu in tako naprej in so trgi razdeljeni. In zdaj nam podajate priporočila o nadaljem delu, o nadzoru, nikjer pa ni zapisano, kakšen model naj bi zasledovali. Mi sicer spremljamo trg, ki gre v smer koncentracije kapitala, natančno v nasprotno smer, kot smo želeli zagotoviti, ko smo liberalizirali trg in smo hoteli mobilizirati konkurenco, manjše akterje, da bi zagotovili eh, boljše cene za potnike. Tako da se sprašujem, ali je normalno, da preprosto pač ugotovimo, da prihaja do koncentracije eh, kapitala in da se sploh ne sprašujemo, kakšen model želimo za eh, kratke relacije, za srednje relacije, za eh, dolge relacije. In eh, mislim, da moramo skušati pač usmerjati trg, namesto da pač stopicamo za eh, trgom. Kaj je rezultat liberalizacije trga, je ravno nasprotno od tega, kar smo prečakovali oziroma napovedovali. Tako nekako bolj široko zastavljeno vprašanje. Podpredsednik Rike. Ja, hotel sem nastaviti isto vprašanje kot Matija Groš eh, malo prej. Niste pa odgovorili na to ključno vprašanje o slotih. Kajti imamo ukrepe, ki so stopili v veljavo 30. oktobra in eh, teoretično se torej ponovno uvaja eh, jo predpisi v zvezi z časovnimi sloti. Vprašanje je torej, ali bomo ponovno prišli do nekdanje ureditve, da je zaradi krize ali, ali ne. To je vprašanje, ki ga je hotel zastaviti Matijo Grošče. Se pravi, spomnim, 31. oktobra ta ukrep stopil v veljavo. Hvala. To je šlo za klauzulo oziroma za določbo uporabi ali izgubi. Gospa Meissner, ja, hvala lepa. Lahko sem zelo kratka, kajti mnogi ste že veliko stvari omenili. Ta dokument si moramo podrobno pogledati, da bi lahko zastavili več vprašanj, ampak trenutno zaradi krize um, so težave utrpeli mnogi eh, v različnih načinih prevoza in morda bo šlo bolje po koncu oziroma po tem dnu krize, ki smo ga dosegli, ampak potrebujemo seveda nove smernice za vse, ne le za potniški promet, ampak tudi za blagovni promet. Zdaj me zanima pravzaprav razvoj na Bližnem shodu. Rekli ste, da tam obstaja veliko denarja, ki, eh, eh, ki ga tudi letalski prevozniki vlagajo, ki so konkurenčni. Radi bi imeli tudi funkcioniran, torej delujoč sistem evropskih prevoznikov, bodi si nizkocenovnih, ne želimo pa, da bi evropejci izgubljali položaj vizavi drugih, kajti nimamo seveda sredstev, da bi lahko eh, prevoznike financirali. To ne more biti evropska rešitev. Kakšen je vaš eh, predlog, kajti sicer bo izgledalo, kot da lahko Emirati ali drugi tukaj dobi, pridobivajo oziroma prevzemajo deleže? Eh, evropskih prevoznikov. Ali imate kakšne koli zamisli ali pa želje, ki bi jih imeli, da jih izpolnimo mi? Hvala. Potem pa še jaz komentar in vprašanje. Komentiram na to, da je to poročilo, čeprav sem ga le na kratko videl, takšno, da se resnično sredotoča na eh, letalske prevoznike in zniževanje oziroma izgubo delovnih mest. Ne govori pa o drugih stvarih, ki se dogajajo v letalskem sektorju. Torej, naj bi šlo tukaj za vpliv krize na cel sektor eh, zračnega prevoza, čeprav se tu bistvo pravzaprav sredotoča na letalske prevoznike. Ne vemo pa, kaj se dogaja druge, na maloprodajnem področju in tako naprej. To je komentar. Vprašanje, ki pa bo verjetno dokaj sporno, ampak zato bo vaš odgovor toliko bolj zanimiv kajti iz tega, kar sem lahko razbral in seveda še enkrat pravim, da besedila nisem prebral, videl sem ga zdaj le v drugo, ali nas torej Lufthansa in Star Alliance ogrožata oziroma ali boste imeli predominantni dominantni položaj in da boste izkoristila krizo za to, da bi si zagotovila ta dominantni prevladujoči položaj, predvsem v Evropi. Oké, okay. um, ehm, de vraag van, van mevrouw Durand. Najprej vprašanje, gospe Durand. Sledim vašemu razmišljanju in ga razumem. Ko, smo, ko je prišlo do liberalizacije, smo od nje nekaj pričakovali. Ciljev nismo dosegli in po takšnem številu let in to ne velja le za zračno industrijo, ampak tudi druge industrije, vidimo, da je treba določene rešitve prilagoditi. Ali obstaja model za prihodnje? No, če si pogledate knjigo oziroma priročnik industrijske ekonomije, boste lahko iz tistega razbrali, ali morate ukrepati kdaj in kako no, na vsak način morate zelo dobro pogledati, kaj se dogaja. Problem, in to bom ponavljal kasneje, tudi drugi odgovor, ko se kriza zgodi, morajo nekateri za njo plačati. Ko potem gledamo na dogodke, ki so se že zgodili, lahko ugotavljamo, ali smo imeli neke začasne kazalnike, ki so kazali in ki nam bodo kazali, kaj se bo zgodilo v naslednjih dveh, treh mesecih. Mislim, da mor, nam ne bo treba čakati prav dolgo, da bi prišli do vsaj nekih začasnih kazalnikov. Ti bi morda delovali tako v preteklosti, kot bodo tudi v prihodnosti, vendar modela zaenkrat še nimamo. Kar zadeva slotov zdaj je glavno pravilo uporabi ga ali ga izgubi, oziroma uporabi jih ali jih izgubi. Ta, to pravilo je bilo med krizo pravzaprav zelo učinkovito in uporabno, kajti slot je urodje, ki se ga da izkoriščati in zlorabljati. Zdaj, v času krize, podjetja nimajo moči, da bi izvajale določene nove strategije. Zato je to urodje treba ohraniti v času krize, kajti s tem z njim ga lahko uh, sektor zelo dobro nadzorujemo in kontroliramo. Kar pa zadeva vprašanje, ali je, ali je kriza pri koncu, če sem posem iskren, mislim, da ni. Vsak dan preučujemo določene kazalnike, tako pri pomorskem prometu, tudi pri zračnem prometu in časih dobimo občutek iz enega od kazalnikov, da smo dosegli dno in da smo se začeli dvigati, ampak večinoma temu ni tako. Tudi ko gledamo samo začasne kazalnike, nimamo občutka, da se stvari že obračajo na bolje. Nekaj časa smo upali, da bo gospodarstvo doživelo zagon zaradi zgodnega božičnega nakupovanja, vendar se to ni zgodilo, če primerjamo številke s številkami iz prejšnjega leta. Potem vprašanje, ali, ali nas tuj kapital ogroža, ko govorimo to, o tem vprašanju smo že govorili z višjimi uradniki oziroma z upravniki v velikih podjetjih. Pred nekaj leti se je veliko prevoznikov zgledovalo po Aziji. Gledali so, kaj počnejo azijski prevozniki v Maleziji, v Singapurju in tako naprej. Skratka, to je fenomen, ki se vedno znova pojavlja. Ljudje iščejo kapital in vedno znova je treba videti, kje se ta denar nahaja. In še o izgubi delovnih mest? To je zelo občutljivo vprašanje in o tem smo danes popoldne že govorili. Kaj to, kar se dogaja, je to, da podjetja ustvarjajo delovna mesta. V času krize pa seveda so prisiljena odpuščati zaposlene. Skratka, takrat, ko ustvarjajo delovna mesta, nova delovna mesta prinašajo nove poslovne priložnosti in ja, več poslov ko pa ljudje izgubijo delovno mesto v panogi, nekateri potem začnejo delovati eh, kot samostojni, samostojne entitete in potem sami nudijo storitve prevoznikov. Kaj se bo zgodilo po koncu krize? Kaj se bo zgodilo s to verigo, kajti zaradi krize je nastala nova, uh, nova, mreza, nova mreža dobaviteljev, uh, ki dobavljajo storitve sedaj tistim, ki so jih nekoč zaposlovali. To je položaj danes in kot vidite je zelo zapleten in gotovo bomo morali videti, kaj se bo zgodilo potem, ko bo kriza končana. Zadnje vprašanje pa se nanašalo na prevladojoči položaj Lufthansa in Star Alliance. Te tri velike sklope bomo imeli, z njimi bomo ostali in ti bi se morali nekako ohranjati v ravnovesju. To je pravzaprav tudi v njihovem interesu. Uh, vidimo lahko tudi fenomen, da če se vzamete blok, kot je Star Alliance, naj ne smemo gledati kot na homogeno uh, skupino. Znotraj te skupine, znotraj tega bloka obstaja notranja konkurenčnost. Če želite, letite iz Bruslja v Chicago, lahko potujete preko Frankfurta, lahko pa uh, letite z United in letite prek Washingtona. To pomeni, da si dve podjetji znotraj Star Alliance pravzaprav konkurirata. To pomeni, da bo konkurenca ostala, če znotraj teh treh velikih obstoječih eh, zavezništev ne bo prišlo do absolutno prevladujočega položaja. Po mojem mnenju While Star Alliance goes on garnering slots at every airport and garnering airport. Po mojem mnenju je ta zgodba že končana um, z dogodki, ki smo jih lahko opažali pri BAA. In vsekakor je to tema, ki jo moramo spremljati. Takšno je vsaj moje osebne mnenje. Najlepša hvala vsem. Hvala vama, da ste predstavila to poročilo in za to, da ste odgovarjala na vprašanje članov našega odbora in prepričan sem, da če bi člani lahko prebrali to, ta dokument, bi imeli še več vprašanj, gotovo pa lahko vprašanja še zastavijo in upam, da boste na nje še odgovorila pisno. Gospod Alkadravi, še imate kakšno drugo temo, preden pridemo na razno? Mrs. Foster has an item. Gospa Fostner in, in tudi jaz bi še želela nekaj povedati. Ja, jaz ne bi rada odšla prezgodaj, ura je še zgodnja. To temo sedaj omenjam, ker se nanaša na naša volilna okrožja in verjetno je najbolj občutljiva za naše španske prijatelje. Sicer slišim sedaj, da se ljudje pogovarjajo, ali lahko nekoliko še počakate, kaj ti nočem vam prebrati celotnega pisma. Gre za voznike tovornjakov in to se ne dogaja samo britanskim voznikom. Kadar so v Španiji, obstajajo primeri, je prišlo do primerov, ko so jih ustavili in jih kaznovali v višini več tisoč evrov zaradi nekih problemov s tahografom. Niso smeli oditi, dokler niso plačali te kazni in potem, ko so kasneje preverili te tahografe, so ugotovili, da pravzaprav sploh ni bilo težave, da ni bilo nič narobe. To se očitno dogaja dokaj pogosto. Procesa pritožb ni, ti ljudje so se obrnili na britansko veleposlaništvo, kaj se lahko zgodijo, kaj ti plačali naj bi tisoče evrov, očitno to v drugih državah se ne dogaja in očitno je to pomembno vprašanje. Zato to vprašanje odpiram tukaj v odboru, kaj ti vi kot predsednik morda lahko dosežete, da se temu eh, vprašanju posvetimo in da vidimo, ali je to nekaj, nek širši pojav. Prav tako pa lahko naši španski prijatelji ugotovijo oziroma poizvedajo, kaj se dogaja, kajti naši tovornjaki seveda potujejo po vsej Evropi in mislim, da morajo biti obravnavani na enakopraven način. Hvala. Hvala lepa. Če nam lahko date več uh, podrobnosti, bo sekretarjat pisal komisarju in prosil za pojasnilo, potem pa lahko to potem tudi obravnavajo v stalnem predstavništvu Španije, ki bo pravzaprav predsedovala Evropske unije naslednje leto. Tako da, če nam lahko date več podrobnosti, da pripravimo pismo. Druga stvar, ki jo želimo omeniti, je, da bomo govorili o pomorskem piratstvu z admiralom Hudsonom na odboru sede 16. novembra ob 3. popovdne. Člani ste vabljeni, da sodelujete pri tej izmenjavi mnen. Spomnili se boste, da je član našega odbora že šel v štab skupnih operacij, ko se je tiste seje um, udeležil tudi odbor sede in sedaj nas odbor sede vabi, da se udeležimo tega sestanka, kajti uh, gospoda admirala, mislim, da je francoski admiral, smo povabili, da spregovori na odboru sede in odbor sede nas je povabil, da se tega zasedanja torej udeležimo tudi mi 16. novembra ob treh popovdne, če lahko torej koordinatorji kaj storijo na te temo. Bi še želel kdo kaj reči podrazno? Sicer bi se zahvalil tolmačem in tistim, ki jih zdaj ni, pravzaprav sem se želel zahvaliti, da ne zdaj, ampak kas, prej, uh, na prejšnjem delu zasedanja smo imeli tudi druge tolmače, torej znakovne tolmače. Skratka, zahvaljujem se vsem tolmačem, bodi si znakovnim, bodi si glasovnim in s tem je tudi ta sestanek zaključen.